pozdravljeni predlagam da kar začnemo z našim eh, sestankom kajti danes popoldne imamo veliko točk na dnevnem redu preden no najprej je seveda treba vsem izreči dobrodošlico Preden bomo dali besedo belgijskemu predsedstvu, da nas obvesti o svojih eh, prednostnih nalogah, bi želela predlagati, da danes na dnevni red eh, dodamo še eno točko na prošnjo nekaterih eh, političnih skupin ALDE, GUE, SD in Zelenih. In sicer prosijo za Eh, informacije komisije o trenutnem stanju eritrejskih beguncev oziroma priseljencev v Libiji. O tem bomo razpravljali tudi v prisotnosti delegacije za EU Magreb. In natančni trenutek vam bom povedala, ko bom vedela, kdaj bo eh, pristojni komisar prišel. Vsekakor pa bi jutri, ko bo prišel komisar De Hucht eh, v našo sredo, lahko razpravljali o tem. Še eno obvestilo imam, potem pa lahko gremo na vsebinski del sestanka. Koordinatorji so predlagali, zato predlagam tudi jaz, da potrdimo imenovanje naslednjih eh, poročevalcev oziroma avtorjev. Ana Gomeš, ni vidim je še v dvorani, ki bo poročala o sporočilu komisije o KBRN, torej akcijskem načrtu za kemično, biološko, radiološko in jedrsko orožje. Potem Timothy Kirkhope, ki bo poročal o sodelovanju Islanda, Islandije Lihtenštajna, Norveške in Švice v delu odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih eh, iz, eh, torej, izvršnih eh, pristojnosti, kar zadeva šengenski aki. Če se s tem strinjate, potem smo potrdili ta dva poročevalca in sedaj lahko preidemo na vsebinski del, to je tretja točka dnevnega reda. Izvoli. Nič nimam povedati v svesi s sporočili predsednika, ampak preden gremo na tretjo točko, bi želela nekaj še reči v svesi z dnevnim redom in sicer s točko, ki je predvidena za jutri in sicer gre za primer priseljencev iz Eritreje v Libiji. Tako komisarka Manström kot komisar Füle naj bi bila na našo prošnjo prisotna. Sedaj pa vidim, da smo pojavili samo komisarko Malmström, ne pa tudi komisarja Füleja. Naj še enkrat povdarim, da gre tukaj za vprašanje tako azila kot priseljevanja, pa tudi vprašanje sosedske politike. Zato bi še enkrat želela povdariti, da bi pravzaprav morali povabiti tudi komisarja Füleja na našo razpravo v tej točki jutri. Hvala. Hvala, sekretarjat vam bo odgovoril na to prošnjo. Počakajte še nekaj. Gospa predsedujoča, pravzaprav o tem nismo dobili nobenih informacij. Če hočete odločiti o tem, ali bomo komisarje vabili na naše sestanke, potem je treba najprej nam posredovati nekaj informacij o tem, o čem se bomo natančno pogovarjali. Ne morete nam kar reči, pogovarjali se bomo o Eritrejcih v Libiji ali o Somalicih v Grčiji, ne da bi nam istočasno povedali, kakšen je kot tekst za razpravo. To bi morala biti prva faza našega dela. Ko bomo enkrat imeli te informacije, pa bomo bolje vedeli, zakaj natančno gre in potem se bomo lahko odločali o tem, ali komisarko oziroma komisarje vabimo na naše sestanke ali ne. Hvala. Preden odgovoriš na prvo vprašanje, naj povem, da je to na prošnjo političnih skupin dodana točka in mislim, da se ne bi smeli preveč zamujati v zvezi s tem. Spremam to kritiko, ampak Alde, GUE, SD in Zeleni so prosili, da dodamo to točko na dnevni red. Kar zadeva povabilo komisarju Füleju, povezali smo se z sekretarjatom komisarja in eh, očitno bo na voljo šele 14. julija odbor za zunanje zadeve, torej AFET, vem, da poskuša razmisliti, kako s to prošnjo temu komisarju uh, iti naprej, ampak zaenkrat eh, na naš sestanek, sestanek odbora Libe, komisar ne more priti. Hvala. Pojdimo potem res naprej, verjetno bomo na koncu še imeli več informacij o samem tajmingu. Sedaj pa ministru de Klerku dajem besedo, da nam bo predstavil prednostne naloge belgijskega predsedstva na področju pravosodja. Gre torej za Lisbonsko pogodbo, kjer bo naš odbor tudi imel pomembno vlogo. Gospod de Klerk, izvolite. Hvala, gospa predsedajoča. Vseeno bom govoril v nizozemščini, ki je moj materin jezik. V veliko čast mi je biti danes tukaj z vami. Ravno vaš odbor, Libe, je odbor, ki se ukvarja z zelo dinamičnimi zadevami, ki je že veliko dosegel in eh, zlasti bi želel s tem v zvezi omeniti uh, sporazum o SWIFT-u, kjer sem že imel priložnost imeti stike z vašim odborom. Prejšnji teden pa sem imel tudi priložnost sodelovati na plenarnem zasedanju, ki je potekalo v Strasburu. Zahvaljujem se predsedujoči oziroma predsedniku odbora tudi za to, da ste sodelovali z nami v pripravi Mm, nekega sporazuma. Zahvaljujem pa se tudi poročevalcu Alvaru za njegovo poročilo. To poročilo je odlično in dobro je, da ste se v zvezi s tem poročilom povezali s komisijo in drugimi subjekti. Sedaj pa nekaj o belgijskem predsedstvu. Kako bomo eh, vdihnili življenje stokholmskemu programu, je prvi progr eh, prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Tukaj gre za celo vrsto elementov, ki so potrebni in seveda bomo o njih eh, tudi se pogovarjali z vami, da bi naredili korak naprej. Sveda bomo najprej nadaljevali na eh, delu, ki ga je že opravilo špansko predsedstvo, ki je delovalo izjemno dinamično. Seveda pa nas čaka zelo pomembna naloga, da kontinuirano delamo na tem. Ne gre samo za naše predsedstvo, temveč gre za to, da vsa predsedstva zagotovijo ne samo kontinuiteto, temveč tudi napredek eh, v zvezi s tem. Tri elemente bi želel omeniti, ki jih bo treba uresničiti. Najprej je to seveda tradicionalno pomembna tema. Uh, ki se nanaša na uh, zaščito žrtev uh, eh, kaznjivih dejanj. Veliko let Belgija že dela na tem, pa tudi vi ste vedno znova povdarjali, da bi želeli zagotoviti ustrezno zaščito tistim, ki so najbolj ogroženi, naprimer otrokom, ki jih zlorabljajo, uh, boj proti otroški pornografiji in tako naprej. To so seveda vse, vsa dejstva, ki se jih je treba lotevati tudi na evropski ravni. Per definicijonem je to seveda čezmejna tematika. Kar takoj naj povdarim, da se zahvaljujemo španskemu predsedstvu in mu čestitamo za dejavnosti, ki jih je opravilo v povezavi z nalogom za zaščito žrtov. Prejšnji meseci mislim, da so pokazali že nekaj eh, rezultatov tudi, ko gre za zaščitne ukrepe, ki jih izvajo posamezne države članice. Belgijsko predsedstvo bo seveda nadaljevalo z tem in to je ena od prednostnih nalog ne samo za nas, temveč verjetno tudi za vas. Naj predsednica omenim da bomo na tem področju intenzivirali pogajanja oziroma eh, posvetovanja z odborom Libe, ko gre za varovanje človekovih pravic in zlasti za zaščito žrtev. Zelo pomembno je, da ta nalog za zaščito žrtev, ta inštrument eh, dobi svojo dokončno obliko in eh, poskrbel bom za to, da bom prepričal tudi kolegice in kolege v svetu, da ambiciozno delamo na tem področju istočasno pa bom seveda eh, sodeloval z Evropskim parlamentom, da bomo v zvezi s tem predlogom v prvi obravnavi dosegli dogovor. Poleg trgovanja z ljudmi, ki je področje našega boja, je treba omeniti tudi skupno politiko za boj proti eh, spolnim zlorabam in sploh zlorabam otrok in eh, proti otroški pornografiji. Tukaj želi eh, tudi belgiško, belgijsko predsedstvo čim prej doseči dogovor s državami članicami. Naslednja, naslednje težišče, prednostna naloga je seveda eh, pravosodno sodelovanje, v povezava, povezavi z bojem proti kriminalu. Bolj kot kadarkoli v preteklosti moramo tukaj okrepiti eh, tudi pravosodno sodelovanje. Sodelovanje med sodniki moramo okrepiti na evropski ravni, če hočemo resnično uspešno boriti se proti kriminaliteti. Uresničiti moramo tisto, za kar smo se dogovorili v zvezi s tem, seveda tudi medsebojno eh, priznavanje sodnih odločb je tukaj zelo pomembno. Eh, področje. Želimo pa narediti še korak naprej. Belgijsko predsedstvo meni, da je zelo pomembno, da vse inštrumente vzajemnega priznavanja okrepimo. V ta namen pa moramo razdelati ustrezno metodologijo, ki bo se ozredotočala na izboljšanje in poenostavljanje izvrševanja procesa izvajanja zakonodajnih inštrumentov gre seveda po eni strani za medsebojno eh, priznavanje, po drugi strani pa je treba te inštrumente tudi izvajati v praksi in eh, ugotovili bomo, kje posamezne države članice so na tem področju in o tem bo svet eh, letos jeseni razpravljal, zlasti v mesecu oktobru, ko bo prišlo do uh, zasedanja sveta za PNZ. Kar zadeva uh, medsebojno pravno pomoč, je treba reči, da je to področje, na katerem še potrebujemo nek bolj splošni inštrument za sodelovanje, zlasti v okviru eh, Stokholmskega programa. V okviru tega programa že obstaja skupina držav članic in belgijsko predsedstvo je že dalo pobudo da bi začeli eh, razpravljati o sprejemanju evropskega naloga za preiskave in eh, preganjanje. Treba je eh, na nek način se dogovoriti, da bomo bolj učinkovito medsebojno priznavali tudi zbrano dokazno gradivo. To je inštrument, ki ga moramo imeti, če hočemo standardizirano, avtomatično izmenjavati dokazno eh, gradivo v fazi eh, preiskav suma kaznjivih dejanj, zlasti ko gre za sodelovanje med preiskovalnimi sodniki. Potrebujemo torej nek standardiziran instrument, ki bo dal odgovor potrebam, ki se že kažejo v, v praksi, ne da bi seveda okrnili pravice eh, zadevnih oseb oziroma držav. Belgijsko predsedstvo želi tej pobudi dati še nadaljni zagon, da bomo čim prej prišli do tega eh, zakonodajnega predloga. Nadaljna točka, o kateri želim spregovoriti, zlasti, ker bomo v septembra uh, organizirali seminar o tem in sicer gre za sodelovanje v okviru Eurojusta. Eurojust je seveda izjemno pomemben subjekt eh, pravosodnega sodelovanja na evropski ravni. Naša prednostna naloga je tudi izvajanje novega pravnega okvira za delovanje Eurojusta. Gre za možnosti večjega sodelovanja pri vseevropskih preiskavah. Eh, Eurojust, potem državni tožilci in eh, Evropsko mreža pravosodnih organov je tukaj nekaj, čemu je treba dati dodatni zagon. Prepričan sem, da bomo na ta način bolj učinkovito zagotovili bolj, eh, boljši kazenski pregon. Seveda pa moramo razpravljati tudi o konkretnih možnostih, ki nam jih sedaj daje Lizbonska pogodba, ko gre za Eurojust oziroma za Evropsko pravosodno mrežo. Eden od neformalnih svetov eh, se bo ukvarjal s tem. Eurojust se bo sestal verjetno še ta teden z ministri za pravosodje. Tudi kar zadeva sodelovanje med sodniki, sem prepričan, da zlasti v vsakodnevni praksi potrebujemo sodelovanje zlasti v obmejnih eh, področjih. Prebivalci obmejnih področji vedo, da je pomembno, da delujemo čezmejno, da torej uporabimo vse evropski pristop. Lahko seveda formuliramo velika in pomembna načela, ampak eh, na koncu koncu jih je treba potem uresničiti v praksi in v povezavi s tem želi eh, belgijsko predsedstvo organizirati posebni seminar. Potem tretja prednostna naloga. Gre za dostop do pravosodja. To je seveda splošna želja. Več eh, jamstev hočemo zagotoviti državljankom in državljanom pristop Evropske unije, Evropske, svetovni konvenciji za človekove pravice, seveda že pomeni krepitev pravic eh, vseh evropskih državljank in državljanov in eh, upamo, da bomo tukaj eh, dosegli dobro sodelovanje med svetom Evrope na eni strani in Evropsko komisijo na drugi. Kar zadeva pravice osumljenih, tudi tukaj je treba narediti korak naprej gre za to, da zagotovimo prevajanje in tolmačenje osumljenim osebam, gre za to, da jim omogočimo dostop do vseh potrebnih informacij. Zagotoviti jim je torej treba tako imenovani letter of rights. Tudi z nevladnimi organizacijami države članice na tem področju že sodelujejo in države članice podarajo, da je ta dostop osumljencev do eh, pravic eh, zelo pomemben. Vse moramo torej narediti, da bomo uresničili predloge Evropske komisije, s katerimi bomo izboljšali vsakodnevno življenje vsakega, vsakega državljana in državljanke eh, Evropske unije. O tem bom eh, informiral tudi odbor Juri. Če hočemo na evropski ravni zaščititi naše državljane, potem je treba Eh, začeti zaradi boljšega izvajanja izvajati vse, kar predvideva tako imenovan e-justice program. Tudi z videokonferencami, elektronskim podpisom, povezovanjem nacionalnih eh, registrov eh, podjetij v stečaju, potem oporok in tako naprej. 16. julija nameravamo v okviru neformalnega sveta eh, razpravljati o takovanem e-justice portalu. Nekateri, eh, nekateri torej, mm, poleg držav članic njihovih ministrov bo na tem eh, neformalnem sestanku sodelovalo tudi več članov vašega odbora, odbora uh, Juri, naprimer gospod Lene, gospod Lopes Aguilar in tako naprej. Vsekakor moramo tudi na tem področju narediti vse, da bomo dobili boljši upogled v pravne sisteme in v sredstva, ki so nam na voljo, da bomo izboljšali sodelovanje na področju pravosodja naše predsedstvo bo resnično naredilo vse, da bomo vse to lahko uresničili in začeli izvajati tudi v praksi. Kar zadeva transatlantsko sodelovanje oziroma odnose, in to se nam zdi v okviru povedanega izjemno pomembno, smo v svetu podelili mandat za sporazum med EU in ZDA v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Svit, SWIFT sporazum je tukaj zelo pomemben, ampak to je šele začetek eh, politično izjemno pomembnega transatlantskega sodelovanja. Po našem mnenju moramo na, ta, na, na tem področju ustvariti bolj ambiciozen inštrument inštrument, ki bo a, eh, seveda tudi predmet razprav v Evropskem parlamentu. V pozetku dovolite, da povem naslednje. Belgijsko predsedstvo ima zelo ambiciozne načrte, seveda pa se zavedamo, da moramo zagotoviti kontinuiteto dela, dobro komunikacijo želimo imeti z vašim odborom, le na ta način bomo lahko dosegli korak naprej in lahko vam zagotovim, da bomo vse pobude in spodbude Evropskega parlamenta upoštevali, kar zadeva metodologijo dela, kar zadeva posvetovanja z vami, s svetom in komisijo. Želimo tesno sodelovati. To se nam zdi edina prava metoda, če hočemo doseči napredek v Evropi, zlasti kvanje na področju pravosodja. Najlepša hvala za vašo pozornost, z veseljem pa vam bom seveda odgovarjal tudi na vprašanja. Hvala za vašo predstavitev. Načrt je ambiciozen, vendar sem prepričana, da bodo kolegi imeli kar precej komentarjev in vprašanj. Najprej koordinator. Gospod Bosutil. Najlepša hvala, gospod minister, da ste prišli. Najlepša hvala za vašo podrobno in zanimivo predstavitev programa dela belgijskega predsedstva. Imam samo eno vprašanje, ki se nanaša na pobudo, ki jo namerava vaše predsedstvo oživiti. In sicer gre za evropski dokazni nalog. Moje vprašanje se ne naša toliko na vsebino, kot pa na postopek. Veste, gospod minister, V teh zadnjih mesecih smo imeli nekaj težav v odnosih med eh, s svetom in komisijo. Zlasti pri takih pobudah, pobudah, ki jih eh, predstavijo določene države članice. Mene zanima, ali se je predsedstvo o tem pogovarjalo z komisijo, ali vas komisija podpira pri tem predlogu, ali boste skušali najti skupno stališče s komisijo do tega predloga, ki ga uh, sedaj predstavljate nam. Sam bi bil vesel bolj harmoničnega delovanja med svetom in komisijo, ko gre za take pobude. Te pobude se nam zdijo zelo eh, pomembne nam kot Evropskemu parlamentu. O tem ni nobenega dvoma. Te pobude so ravno tako pomembne, kot je pobuda za Evropski zaščitni narok in eh, zato smo pripravljeni z vami sodelovati na tem področju. Ampak res bi želeli, da sodelujete s komisijo in potem predstavite nam predlog, ki bo spremljiv za obe strani. In zelo me zanima, kakšno je vaše stališče do tega vprašanja, gospod minister. Hvala lepa. Eh, predlagam, da poslušamo eno vprašanje ali dve, potem bomo pa dali besedo vam, gospod minister, za odgovore. Carmen. Demiro Lopez. Za socialiste. Carmen, je res? Želiš? Besedo v imenu skupine socialistov, prosim, Carmen. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo nas zanima, kakšna podrobnost več o podatkih, ki ste nam jih dali, o določenih nalogah, ki jih je za sabo pustilo švedsko predsedstvo in potem špansko predsedstvo, kar ni bilo izpolnjeno. Še posebej nas zanima ravnanje z ženskami in pa izkoriščanje otrok, torej tema mladoletnih. To nas zanima. Želim pa uh, vprašati tudi o temi, ki jo izpostavil gospod Busutil in sicer malo več uh, podatkov bi želela o Evropskem nalogu za zaščito žrtev. Nasilje nad ženskami je pojav, ki še ni dovolj opredeljen eh, v Evropski uniji, ni nobene statistike oziroma je, je premalo, ne poznamo dovolj podatkov in želimo, da bi evropske države bolj napredovale pri opredeljevanju in prepoznavanju tega problema. In tudi definicija, kaj je nasilje nad ženskami, tudi tukaj bi morali doseči napredek. Ker ni neke direktive te vrste, potem Evropski nalog za zaščito žrtev uh, dela na tem področju, ampak ukvarja se z situacijo, uh, z nujno situacijo, ni pravih mehanizmov in ti mehanizmi, ki se zdaj predlagajo, so eh, mehanizmi za delovanje v skrajni situaciji. Zanima me, kako bo belgijsko predsedstvo se lotilo tega vprašanja. In zanima me, če bomo lahko v času vašega predsedstva uh, obravnavali tudi to vprašanje. To vprašanje je zelo kompleksno, zanima me, če se bomo lahko ukvarjali z uh, različnimi vidiki tega vprašanja in upam, da bomo tudi pri tem dosegu šli naprej. Hvala. Um, Gospod minister, prosim vas, da najprej odgovorite na ta vprašanja oziroma ti dve vprašanje, ki sta med sebojno povezani, to se pravi Evropski nalog za zaščito žrtev in pa ta spor v narekovajih med komisijo in eh, bivšim predsedstvom, španskim predsedstvom. Kako vi vidite ta problem? Najlepša hvala, gospa predsednica. To vprašanje, ki ste ga postavili, je zelo pomembno. To je eh, vprašanje eh, kontinuitete, ampak potem je tu še vprašanje eh, Evropskega naloga za preiskave in pa Evropskega dokaznega naloga. Tu se morajo razprave nadaljevati. Eh, kar zadeva evropski nalog za preiskave, zah, ta zahteva globalni pristop in to pa pomeni, da bomo morali predstaviti harmonizirani model. Gre za novo pobudo, ki jo predstavljamo skupaj z nekaterimi državami. S temi državami smo že sodelovali, seveda smo sodelovali tudi z Evropsko komisijo, predvsej kontaktov smo imeli in komisija je potrdila, da bo konstruktivno sodelovala pri teh pobudah. In že na samem začetku smo povedali, da delamo na podlagi načela harmoničnega dela. Se pravi, harmonija ne samo med svetom in komisijo, ampak harmonija mora biti tudi med eh, predsedstvom in parlamentom. Eh, Kar pa zadeva eh, SWIFT, tu smo delali drugače, ampak kakorkoli že videti moramo, kako lahko predstavimo pobude in potem eh, korektno sodelujemo v okviru tega trikotnega sodelovanja. Ugotoviti in razmisliti moramo, kako dejansko spraviti naprej ta dosje. Kar pa zadeva eh, torej, ta nalog, je eh, belgijsko predsedstvo imelo že veliko eh, stikov, sedaj je treba razmišljati o tehničnih vidikih. Sedaj pa vprašanje kontinuitete, o tem je govorila gospa Lopez. Seveda moramo se ukvarjati s problemi trgovine z ljudmi in trgovine z žensk, potem tudi otrok v okviru trgovine ljudi nasplošno. Poudarjamo da so tu zelo pomembni otroci. Želeli bi, da so v našem predsedstvu otroci prioriteta in upamo, da bomo z vašim odborom že lahko prvič obravnavali predlagano besedilo na tem področju. In upam, da bomo lahko spoštovali časovnico, ki smo jo določili. Mislim, da bi morali doseči določen napredek na področju trgovine z ljudmi, kar pa de, zadeva zlorabo otrok. To sem povedal že v vodo. Govoril sem tudi o problemu spolnih zlorab, eh, potem o eh, problemu interneta v zvezi s tem. V Evropi je bilo že nekaj narejeno. Mi bi želeli graditi na tem, kar je že bilo narejeno to ni nekaj novega, ta problematika ni nekaj novega. Belgijo pa ta problematika zelo eh, zanima, eh, zdi se nam zelo pomembna in mislimo, da je tudi bistvenega pomena. Potem, kar zadeva Evropski nalog za zaščito žrtev, eh, Španija je dala pobudo za sprejem tega naloga. Ta predlog smo vedno podpirali bi, in poskušali bomo eh, nekoliko okrepiti eh, ta instrument. Tu je še vprašanje pravne podlage in ugotoviti moramo, ali so vsi vidiki kazenske narave take, da jih je mogoče vključiti v eh, nadaljno delo na tem dosejo. Oktobra na sveto PNZ bomo lahko formalno razpravljali o teh vprašanjih in poskušali bomo pridobiti vso podporo drugih držav članic za to, da bi lahko uh, to spremenjeno besedilo bilo sprejeto. E, to besedilo pa pomeni veliko tehničnega sodelovanja in zato lahko še enkrat podaril, da si želimo kontinuitete in zato bomo še naprej delali na podlagi španske pobude za Evropski nalog za zaščito žrtev. Ne vem, mogoče to ni mesto za tehnično razpravo, ampak oktobra bomo na svetu formalno poskušati združiti vse sile za to, da bi imeli končno eno besedilo. Torej, cilj je oktober, potem pa bomo lahko še kaj delali na tem eh, vprašanju. Sedaj pa eh, naprej. Gospa Renate Weber v imenu skupine Alde. Hvala, gospa predsednica, in najlepša hvala za vašo predstavitev. Bom kratka. Imam tri vprašanja. Prvo se nanaša na splošni sporazum med EU in ZDA o varstvu podatkov. Omenili ste, da si želite doseči nekoliko ambiciožne cilj, ampak kaj konkretno to pomeni? Kaj si želite, da eh, vključuje ta sporazum in kako boste zagotovili, da to, kar boste dosegli v zvezi s tem sporazumom, da bo to tudi veljalo za druge sporazume, ki so za ZDA že bili sklenjeni. Drugič. Dovolite mi, da se dotaknem evropskega naloga za preiskave, kajti vsaj na podlagi mojih izkušenj v tem parlamentu lahko rečem, da obstajajo ogromne razlike v stališčih med državami članicami. Resnica je ta, da sodelovanje ni vedno gladko potekalo. Veliko nezaupanja, bi rekla, je še. Zlasti nezaupanja, ki je povezano s pristojnostmi, pa potem s tem, da se da drugim možnost, da eh, preizkujajo na ozemlju last, eh, druge države. Kako boste dosegli napredek na tem področju? Kaj ti to je pomembno, če želite doseči eh, kakšen napredek v zvezi z evropskim eh, preiskovalnim nalogom? Potem je pa tu še vprašanje Evropskega javnega tožilca. Ali menite, da bi lahko v času vašega predsedovanja to temo dali na dnevni red, na program? Ne govorim o tem, da bi kaj že dosegli. Potem omenili ste tudi seminar o Eurojustu oziroma z Eurojustom, ki ga nameravate organizirati septembra. In kot poročevalka o Eurojustu vam moram povedati, da žal ne bom mogla priti na ta uh, seminar. Ne vem, kako uh, ste stvari načrtovali, ampak običajno vsi vemo, da takrat, ko poteka zasedanje v Štrasburgu, so člani in članice Evropskega parlamenta v Štrasburgu, če nam je to všeč ali ne, ampak to je realnost. Nasplošno je zelo težko kad, načrtovati na ta način oziroma zagotoviti prisotnost članov parlamenta. Meni je zelo žal, da je bil seminar postavljen na tak datum. Najlepša hvala. Seznam govornikov je dolg. Zato vas prosim, da ste kratki. In eh, spet bomo zbrali nekaj vprašanj in potem bomo prosili ministra naj na nje odgovori. Gospa Argentini in potem gospod Tavares. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Naj se vrnem na vprašanje, ki ga je postavila kolegica iz Alde. Imam vprašanje, ki se nanaša na eh, sporazum za ZDA in bolj konkretno na varovanje podatkov. Če sem prav razumela, je sprejet mandat za pogajanja. Kdaj bo svet potrdil ta mandat? Ali nam lahko poveste tudi nekaj o časovnici, ki jo predlagate? Kakšna, kakšen je terminski plan? Kakšna so trajanje? Potem, ali gre za zavezojoč instrument, ko gre za varstvo podatkov? Če gre samo za varstvo podatkov med Evropsko komisijo in ZDA in če govorimo o sodelovanju na področju pravosodja in policije, eh, ki ni vključeno v ta sporozum, potem nismo nič naredili naslednje vprašanje tudi v zvezi z varstvom podatkov, ampak čisto konkretno uh, se moje vprašanje nanaša na PNR. Marca je ta parlament sprejel rezolucijo o PNR in v tej rezoluciji se zahteva gajalski mandat za vse PNR sporazume. Ne samo za PNR sporazum z ZDA, ampak tudi za druge. Uh, in ta mandat bi bil moral eh, predstavljen do srede julije, so nam rekli. Kar pomeni, da eh, ta naloga sedaj pade na belgijsko predsedstvo. Zeleni se zato sprašujemo, ali že imate to na svoji mizi. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Tavares in potem gospod Klejs in potem boste odgovorili na vprašanja. Hvala. Veliko vprašanj, ki sem jih hotel postaviti, so postavili že moji kolegi. Mene zanima mnenje sveta o okvirnem eh, sporazumu o varstvu podatkov, tudi zanima me sporazum PDR, zanima me tudi terminski plan za pogajanja za te sporazume. Strinjam se delno s prioritetami belgijskega predsedstva, zlasti v vezi s tistimi, ki se nanašajo na zakonito priseljevanje. Veliko eh, nas meni, da so represivne politike postavljene, da delujejo, včasih niso poštene, včasih niti niso učinkovite, ampak eh, vogalni kamen. Eh, Eh, reševanja problematike migracije je zakonito priseljevanje. Je, zato bi želel vedeti več podrobnosti o tem, kako belgijsko predsedstvo namerava reševati to vprašanje. Imam pa dve konkretne vprašanje. Prvo se nanaša na radikalizacijo. Imamo dokument sveta o radikalizaciji, ta povzema določene dele javnega mnenja. In meni se zdi, da je ta dokument preširok. Koncept radikalizacije že predstavlja določene probleme. Veliko ljudi, ki za se pravijo, da so radikalci, niso nasilni eh, ljudje ali eh, teroristični. In zato se postavlja vprašanje, o, vrst, o kakšni vrsti nadzora nad radikalizacijo govorimo in ali bo svet zagotovil, da bodo koraki, ki bodo sprejeti v smislu nadzora radikalizacije, koraki, ki eh, jih bo eh, spoznal tudi Evropski parlament, torej da bodo predstavljeni našemu. Evropskemu parlamentu. Nekoliko sem sicer presenečen nad eno prioriteto, ponovna naselitev beguncev. Vse upravičujem. Mislim, da migracije in pa e, naselitev beguncev spada v naslednji sklop razprave. Prekinila sem vas zato, ker nam zmanjkuje časa. Prav, se bom pa ustavil. E, najlepša hvala mi je zelo žal, gospod Klejs. E, preden damo eh, besedo gospodu ministru za odgovore. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Gospod minister, rekli ste, da belgijsko predsedstvo namerava prispevati k vzpostavitvi evropskega tožilstva. Če sem prav razumel, nameravate o tem imeti razpravo v svetu. Gre za korak, ki je predvsej pomemben korak v smeri vzpostavitve evropskega kazanskega prava. Ali bi lahko malo odstrnili tenčico nad temi vprašanji, kaj bi to pomenilo, kakšna je dodana vrednost, ki jo pričakujete od tega. Države članice imajo svoja lastna toživstva. Sam menim, da bi bilo bolje izboljšati sodelovanje med že obstoječimi nacionalnimi toživstvi potem se lahko vprašamo tudi, kako bi ta uh, evropski tožilec sodeloval z nacionalnimi tožilci. Najlepša hvala. Prosim vas, da na hitro odgovorite na ta vprašanja, ki spadajo v vaše področje, potem pa gremo naprej. Ik, ik so... Kort, uh, Najlepša hvala. Najprej varstvo podatkov. No, gre za pomembno razpravo. Ta razprava je potekala tudi v okviru razprave o SWIFT-u. In eh, razprave so se končale prejšnji teden, na koncu je bilo glasovanje. V bistvu gre za širši kontekst varstva podatkov, vedeti, kako lahko napredujemo v odnosih med EU in ZDA na tem področju. Mislim pa, da moramo biti ambiciozni in za ZDA želimo zagotoviti raven varstva, ki je eh, tradicionalna raven varstva podatkov. To, mi imamo že metodologijo in po naše je ta metodologija v redu. Zato bi želeli, da se ta evropski standard vključi v sporazum z ZDA. To je prav gotovo prioriteta za naše predsedstvo. Seveda pa še nismo končali z razpravo o tej temi, želimo delati čim hitreje, trenutno potekajo razprave v svetu, zato da bi dosegli dogovor. Možno je, da bomo na koncu leta že končali mandat oziroma da bomo potrdili mandat. E, vse delo ne bo končano v času našega predsedovanja. Mi lahko samo nadaljujemo s pripravljanim delom, ki je že bilo začeto. Potem vprašanje v zvezi z Eurojustom. In pa v zvezi z Evropskim tožilstvom. Zelo mi je žal, da imamo ta problem eh, z datumi, eh, gospa, da, in da ne boste mogli biti na omenjenem seminarju. Žal mi je tega, kajte to je pomembna razprava. To so prve razprave in eh, z, upam, da bodo od, člani tega odbora dobili vse te dokumente. Eh, ampak nimamo še izdelanega dokumenta za Evropsko eh, tožilstvo. Sedaj se bo začela poglobljena razprava eh, o eh, Evropskem tožilstvu. Z Eurojustom se bomo pogovarjali, kako, bomo, eh, kako bi bilo potem treba vzpostaviti sodelovanje. Mislim, da je treba podpirati takšne pobude kajti biti moramo čezmejni v svojem delovanju, glede na to, da je kriminal tudi čezmejen. Obstajajo nacionalna toživstva, res je. Kakšna bo potem vloga evropskega toživca? Mislim, da moramo o tem razpravljati na odprt in poglobljen način. To bodo torej prve razprave, pre, s katerimi bomo sondirali teren, lahko rečem. Prepričan pa sem, da bo v določenem trenutku vsem jasno, da potrebujemo takega eh, toživca na evropski ravno. Kajti kriminal je prisotn posod. Poglejte si eh, internetni kriminal, potem tolpe, združbe. Eh, kriminalne združbe so mednarodne in potem se in delujejo v več državah in potem se postavi problem pristojnosti posameznih toživstva in zato mislim, da potrebujemo imamo evropskega toživca, evropsko toživstvo. Naj ponavljam, to je moje osebno mnenje tudi, razprava se šele začenja, ampak meni se zdi, da je ta ideja, ki bi jo morali bolj natačno preučiti. In sedaj pa varstvo podatkov, o tem smo se že vsi pogovarjali, govoril sem tudi o terminskem načrtu. To so točke, o katerih se bomo pogovarjali tudi eh, s kolegijo, s katerimi so te vi lahko pogovarjali s kolegico, ki je odgovorna za imigracijo. Hvala lepa. Še kar nekaj vprašanj čaka gospod Vintveld in potem gospod Žakulino. Hvala, gospod minister, hvala, ker ste prišli. Dobrodošlico izrekam belgijskemu predsedstvu. Veliko pričakujemo od vas. Zadnje belgijsko predsedstvo je bilo odlično kajti podpisali smo Lizbonsko pogodbo. Oziroma zdaj smo jo podpisali in uh, znamenja zveze so vam naklonjene. Gospod Tavares je rekel, da so prejšnja predsedstva obširno razmišljala o svojih prednostnih nalogah, ampak morda vedno niso eh, opredelila najbolj realističnih prioritet. Eh, zanimajo me temelje svoboščine. Zanima me, kaj boste naredili v zvezi s PNR. E, mislim, da mora komisija predlagati nek predlog do septembra in to je rok, ki smo ga postavili, ampak o tem lahko razpravljamo še kasneje. E, prosila bi svet, e, da se lotijo dela in sodelovanja z nami. Pri SWIFT-u smo imeli kar nekaj težav, Razprave s svetom niso bile najlažje, včasih je bilo zelo težko dobiti odgovore od sveta eh, glede pogajanj, z, pogajanj z ZDA. Moramo biti enotni pri svojem stališču, ko se pogajamo z državami izven Evropske unije, ne samo z Ameriko oziroma ZDA, Kanado in Avstralijo, ampak tudi z drugimi. Potrebno bo še govoriti o temah PNR z Saudsko Arabijo, Kitajsko in drugimi državami. In resnično moramo imeti zelo jasno stališče, zato si želim uh, nekaj pojasnil v zvezi s tem. Zanimajo me tudi dvostranska pogajanja in sicer o programu m, mm, razrešitve vizumskega režima. Vemo, da Združene države prosijo države članice na dvostranski ravni za podatke. Uh, zanima me, ali imamo glede tega kakšne dvostranske sporazume, potem me zanima tudi organiziran kriminal. Eh, ali je to tudi prioriteta za belgijsko predsedstvo? Nam lahko malo več poveste o tem. Hvala. Hvala. Gospod Čakolino je naslednji. Prosim, če se lahko zelo kratki, manj kot eno minuto. Zelo kratko vprašanje imam. Sofiji je porabila veliko časa, zato se bom sam omejil. Eh, pred šestimi meseci smo začeli špansko predsedstvo. To nam je govorilo o določenih ciljih, eh, o temah, ki jih bodo pokrili v času svojega predsedstva. Niso vsega izvedli tako dobro, kot bi lahko in zdaj, čez šest mesecev, imamo tu belgijsko predsedstvo, ki spet potrjuje iste cilje. Minister je govoril o Eurojustu, o pogojih eh, pridržanih, potem o evropskem eh, nalogu za pridržanje, govorijo o trgovanju z ljudmi in tako naprej. Moje vprašanje je zelo preprosto. Čez šest mesecev bo konec belgijskega predsedstva. Kateri je torej tisti pravi cilj, za katerega se lahko trudite in s čim boste zadovoljni? Ali boste zadovoljni, če boste dosegli vse te cilje, ki ste jih omenili. Hvala še naslednja dva govorca. Gospod Diaz de Mera. Hvala, gospod predsedujoča, hvala, gospod minister. Ne bom ustrajal pri vprašanjih, ki so že bila zastavljena. E, nekaj pojasnil bi pa vseeno prosil, kaj ti nimam e, stvari povsem razjasnenih. Španci so podali dobro pobudo o nalogu za zaščito žrtev ta nalog je doživel metamorfozo eh, oziroma ime se je spreminjalo. Vsi se strinjamo, da je treba žrtve zaščititi. Nihče, ki ni dober človek, eh, temu ne more oporekati. Ampak eh, opazil sem, da bomo imeli novo formulacijo španske pobude in sicer iz tehničnih razlogov. To pravi komisarka Redingova. In sicer pravi, da se s tem strinja, v osnovi se strinja, ampak da so uh, spremembe tehnične narave. Torej, moje vprašanje za belgijsko predsedstvo je, kakšna je pravna osnova uh, vsega tega. Drugo vprašanje pa je, glede uh, davkov od švedskega predsedstva smo že slišali eh, nekaj, oziroma nam to pravzaprav ni nič povedalo, špansko predsedstvo nam je zelo malo povedalo o tem in vi tudi niste nič omenjali tega vprašanja. 27 eh, držav mora pokazati dobro voljo, da uskladimo to vprašanje. Zanima me, kakšna konkretna dejanja boste izvedli, da boste uh, spodbudili to področje, da se boste uh, Eh, začeli ukvarjati s tem, ali bo to seminar v Bružu septembra ali še kaj več. Najlepša hvala. Hvala, zdaj pa gospa Wikström. Zelo zanimivo je slišati, kako se boste ukvarjali eh, z vsemi temi problemi, kako boste skušali doseči dogovor s svetom in oziroma z komisijo in parlamentom, ko gre za trgovanje z ljudmi, za Europol, Eurojust in tako naprej. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo skupno stališče o problemih, ki obstajajo v posameznih državah članicah. Vseeno pa si moramo zapomniti tudi, da so pravni sistemi v državah članicah zelo različni. V času španskega in švedskega predsedstva smo se v odboru Juri pogovarjali o pomenu pobude za uh, skupno usposabljanje toživcev, pravzaprav za celoten prav, pravosodni sistem v državah članicah bi morali to izvesti. Treba je izgraditi zaupanje med pravnimi sistemi v državah članicah, če želimo ustvariti sodelovanje, o katerem vsi govorimo. Ali belgijsko predsedstvo ima tukaj kakšno idejo, kako bi izboljšali sodelovanje med pravosodnimi sistemi držav članic. Pomembno tukaj je zaupanje. V tem trenutku obstaja pomankanje zaupanja. Pomankanje zaupanja se nanaša na različne evropske institucije, pa tudi na pravne sisteme posameznih držav članic. Imam tudi zelo kratko vprašanje za vas in sicer o neformalnem sestanku sveta. Eh, ki se pripravlja. Če sem prav razumela, bo naslednji teden v četrtek ali pa morda kar ta teden v četrtek. Eh, dolgo časa me ni bilo tukaj v parlamentu, ampak kot vem, gre za neformalno srečanje. In na neformalnih srečanjih so sprejete nekatere najpomembnejše odločitve. Zato me zanima, ali boste uh, kaj govorili o tem in o čem se boste pogovarjali na tem srečanju. Mi kot predstavniki ljudi bi morali imeti uh, nekaj pojma o tem. Še dve kratki vprašanje, potem pa bomo vas prosili za odgovore. Gospod Anželini, kot vem, ste prosili za besedo, potem pa še Edith Bauer. Eh, grazie, ministro. Eh, Hvala, gospod minister. Vesela sem bila, da ste omenili osnutek direktive Eh, za boj proti pornografiji na internetu in sicer otroški pornografiji ter spolnem izkoriščanju otrok. Če je možno, bi rada še nekaj dodatnih informacij v zvezi s tem. Zanima me časovnica, pa tudi vsebina eh, teh pobud, tako da bomo videli, ali bodo ti predlogi eh, še padli pod belgijsko predsedstvo in bo to vaša prednostna naloga predlog eh, je bil že obsežno obravnavan in moja skupina Ljudska stranka je organizirala že eh, zasedanje tukaj v Evropskem parlamentu. Konec septembra bomo imeli še eno srečanje, ki ga organizira odbor Libe. Morda bi nam lahko dali več uh, podatkov o vsem tem. Hvala za eno vrsti Edith Bauer in potem gospod Masip Hidalgo, ki je na zadnji na vrsti. Hvala, gospod minister. Rada bi se vam zahvalila za zelo odprt in aktiven pristop, pristop vašega predsedstva do teme nove direktive o boju proti trgovini z ljudmi. V tej povezavi bi vas rada vprašala dve vprašanji, kar zadeva osnutek tega, o čemer bomo razpravljali jutri v odboru. Glede tega naj povem, da smo šli še dlje in sicer na dveh področjih. Glede predloga komisije, prva stvar je evropski koordinator. Mislimo, da je zelo pomembno, da imamo neko celovito politiko na tem področju. Pomembno je koordinirati nacionalne koordinatorje. Drugo vprašanje glede tega pa je, da predlagamo kot sankcijo to, da se zaseže premoženje eh, kriminalcem, da se eh, ustvari bolj ugodno okolje za reševanje teh problemov. Torej, zanima me, ali je med vašimi prioritetami tudi morda pregled direktive o uh, dovoljenju za začasno obivanje. Moje vprašanje pa zadeva tudi trgovino z ljudmi, kajti to je zelo povezano tudi zaščito žrtev. Najlepša hvala. Gospod Masip Hidalgo ima še eno vprašanje, potem pa bo na vrsti gospod minister. Hvala. Sam bom povedal, da ste me izjemno razočarali. Uh, In sicer zato, ker ko odgovarjate eh, na vprašanje o zaščiti žensk in o Evropskem nalogu za zaščito žrtev, se izogibate konkretnemu odgovoru. Ste predstavnik eh, neke demokratične vlade in vse, kar vi poveste, je, da se boste ukvarjali proti kriminalu, proti organiziranemu kriminalu. Vemo, kaj je nasilje nad ženskami. To nima veze z organiziranim kriminalom. Mm, včasih je to sicer res, ampak ponavadi pa ne. Govorite o gospe Reding in kako se boste z njo pogovarjali. Gospa Reding nima problemov s tem, da hodi po celotni Evropi. Probleme s tem imajo ženske, ki uh, jim grozijo partnerji in ki bežijo povsod po Evropi. Pa nimajo pravice do prostega gibanja kot uh, jo ima gospa Reding, naprimer. Ali se boste že končno lotili problema resno in odgovorno, ali pa uh, boste neko strahopetno predsedstvo. odgovorno se lotite eh, vprašanj, ki jih obravnavate v svetu, da boste zaščitili evropske ženske, ne pa da boste uh, zavijali svoje odgovore in odgovarjali eh, povsem mimo. Hvala. Thank you, thank you Then, uh, would... Najlepša hvala. Zdaj prosimo vas, gospod minister, da odgovorite na ta vprašanja. Izpostavljenih je bilo kar nekaj tem. Izvolite. Thank you. Uh, er zijn zeer veel vragen. Uh, we hebben niet de mogelijkheid. Kar nekaj vprašanj je bilo postavljenih. E, nimamo več časa, da bi se danes lotili podrobnosti. Mm, in pravzaprav pa ni pravično, da se teh vprašanj lotevamo tako površno moram zagotoviti, da bomo šli naprej z nalogom za zaščito žrtev. To pobudo je dalo špansko predsedstvo, prizadevali si bomo za kontu, kontinuiteto in skušali narediti čim več napredka v času našega predsedstva. S tem je povezanih kar nekaj tem. Tudi nasilje nad ženskami je ena taka tema. Vendar pa to ni edina tema, ki je s tem povezana. Ogledati si moramo tudi trgovanje z ljudmi in še druga vprašanja. Uh, nasilje nad ženskami moramo obravnavati tudi z drugih vidikov. Eh, glede mojih želja za predsedstvo. Rad bi bil skromen. Ponavadi uh, sem skromen in rad bi bil resnično skromen. Tudi zdaj, šest mesecev, ni veliko, poznamo situacijo v Belgiji v tem trenutku. Naj pa povem, da smo resnično zavezani svojim ciljem. 200-procentno se bomo uh, lotili uh, teh problemov. Želeli bi doseči napredek pri vseh uh, pobudah, ki so na mizi. Uh, Vemo, da je to zelo ambiciozno, nova pogodba je stopila v veljavo. Imamo tudi določene omejitve, kar se tiče postopkov. Želimo si novega partnerstva z vami in z drugimi institucijami. Želimo se pogajati na drug način, upamo, da bo ta način bolj pozitiven. Moja želja pa je, da dosežemo kar največ napredka, tako da bo Evropa boljša na vseh področjih, ki spadajo v moj portfel. To je moja zaveza za vas tukaj, da se bomo kar najbolj potrudili. Upam, da bomo uvedli kar največ Evrope v življenje naših državljanov, ampak vem pa, da moramo biti realistični in tukaj želim biti skromen. Ne moram zagotoviti, da bo Belgija zaključila dosije na teh področjih. Mm, vedno lahko naletimo tudi na nepričakovane ovire. Eh, glede temeljnih pravic morda nisem bil dovolj jasen v svojem uvodu. Prizadevali si bomo zaščititi temeljne pravice naših državljanov. O tem sem govoril, govoril sem tudi o pogajalskem mandatu, kakršnega si želim in kaj eh, bi lahko naredili eh, na vseh teh področjih razpravljali smo že o specifičnih pobudah, ki bodo našim državljanom dale eh, temeljne pravice. Tudi tema PNR je kontroverzna. Čakamo na predlog komisije, ki naj bi prišel v septembra. To potrebujemo, da bomo lahko dosegli nadaljni napredek. Torej, ta predlog še čakamo. Mislim, da v svetu trenutno ni hudih težav. Moja izkušnja eh, iz preteklih let je, da se svet tukaj trudi doseči napredek, svet je ambiciozen glede tega, kar želi doseči. Pri SWIFT-u mislim, da smo dosegli napredek, vsi se zavedamo dejstva, da lahko dosežemo odličen sporazum, če se bomo o njem dobro pogajali na pravi osnovi in v okviru pravega mandata. Tukaj lahko dosežemo napredek glede nadzora identitete Eh, o tem bo govorila kolegica v kratkem, to je ena njenih glavnih prednostnih nalog, to vam lahko zagotovim. Še druga vprašanja, ki ste jih omenjali, to je bil nalog za zaščito žrtev, potem kdaj bi morali to pregledati. Pa spet se bom vrnil eh, na temelj naše razprave, žrtve je treba zaščititi in sicer to zaščito je ponuditi je treba ponuditi tam, kjer je nujno potreba, potrebna v državah, kjer se dogajajo zlorabe. Imamo veliko pravnih mnen. Nekateri pravijo, da imamo pravno osnovo za to, ampak potem z kazenskega vidika je treba to drugače pogledati. E, treba je zagotoviti pravno zaščito in ljudem zagotoviti spoštovanje njihovih pravic. Kot vem, pravna osnova tukaj obstaja, um, pravne razprave v svetu potekajo in uh, so dosegle napredek. Glede naloga potrebujemo tudi nov napredek. Imeli bomo seminar o Eurojustu. Naj še enkrat naštejem. O tem bomo še enkrat govorili ta teden na neformalnem svetu. Ne bomo si prizadevali za nek evropski ali zvezdni svežen. Vse, kar želimo, je, da okrepimo okvir za sodelovanje in sicer na nek poseben način, v korist tega svežna, v korist napredka na področju Eurojusta, kajti povezovanje nacionalnih uh, eh, toživcev je ključnega pomena in to nam omogočilo boljše in uh, gladkejše sodelovanje v številnih primerjih. Torej, ta svežen si moramo ogledati in proučiti ga, koga kar najbolje oblikovati. Sam si nisem zastavil nekega specifičnega cilja glede tega, sam želim to doseči morda do konca leta, ampak eh, ne vem, če bo to uspelo. Vsi bomo pa prizadevali za kar največji napredek pri boju proti kriminalu in organiziranemu kriminalu. Seveda trgovanje z ljudmi, eh, izkoriščanje mladoletnih, internetna pornografija, vse to so izjemno resna vprašanja na katerih moramo delati. Tukaj smo že nekaj dosegli, veliko zakonodaje že obstaja v našem akiju in zdaj bomo skušali harmonizirati različne pobude glede interneta. Eh, na to težavo naletimo povsod, eh, zlorabe na internetu so eh, pomembno vprašanje. Vemo, da je veliko mladih aktivnih na internetu in prihajajo v stik s tem in potrebujemo instrumente, ki nam bodo omogočili, da lahko blokiramo strani, kjer bo to potrebno. Zato potrebujemo koordiniranje na evropski ravni, sicer koordiniranje nacionalnih strategij. Narediti moramo kar največ v boju proti kibernetnemu kriminalu. Veliko pobud je tukaj, eh, veliko je žrtev teh eh, zloramb in upam, da bomo v njihovo korist dosegli občuten napredek. Skušal sem se odzvati na večino vprašanj, ki so bila postavljena, veliko jih je bilo, upam, da jih nisem preveč izpustil, ampak vsekakor bom z vami še govoril o teh stvarih. Mm, prepričana sem, da bomo lahko nadaljevali z razpravo, kot ste videli, je vprašanj res ogromno, najlepša hvala še enkrat. Zdaj pa bi pozdravila gospo ministrico in zdaj bomo nadaljevali s področjem notranjih zadev belgijskega predsedstva. Najlepša hvala, gospod minister. Hvala, ker ste prišli v naš odbor. No, uh, pozdravljam gospo ministrico gospo annemie turtelbaum ministrico za notranje zadeve hvala da ste prišli k nam in sedaj bomo nadaljevali z dialogom z belgijskim predsedstvom ko gre za strategijo za notranjo varnost. Tudi to je področje, kjer uh, so odloča Evropski parlament in gre za področje, ki je v zelo velikem interesu najlepša hvala in eh, pozdravljeni zelo na kratko vam bom poskušala predstaviti program in prednostne naloge belgijskega predsedstva na področju notranjih zadev. Poskušala bom biti čim bolj kratka, zato da bomo potem imeli dovolj časa za razpravo. Seveda pa moram začeti z novo Lizbonsko pogodbo. Veste, da sedaj, da eh, si eh, svet in Evropski parlament eh, mm, enakopravna in zdi se mi, da bomo sedaj resnično lahko razpravljali na enakopravni ravni, kar se mi zdi zelo pomembno predsedstvo, svet in parlament, pa seveda se moramo dogovoriti o skupnih prednostnih nalogah na področju notranjih zadev. Veste, da je Belgija na tem področju vedno bila zelo proevropsko usmerjena država, vedno smo imeli pomembno vlogo na tem področju in to se bo zlasti pokazalo tudi v času tokratnega belgijskega predsedstva. Seveda pa želimo pri tem dati Evropskemu parlamentu ustrezno vlogo, ki mu jo dodeljuje tudi Lizbonska pogodba. Gre za konkretizacijo cele vrste eh, specifičnih eh, področji notranjih zadev. Špansko predsedstvo je začelo z načrtom za, oziroma strategijo za notranjo varnost, in pravzaprav je to nekaj, kar moramo narediti na evropski ravni. Špansko predsedstvo je začelo z dejavnostmi na tem področju, mi pa bomo seveda v naslednjih šestih mesecih to postruš, poskušali bolj konkretizirati. Varnostna politika za vso Evropo ni dovolj, temveč potrebujemo ustrezne inštrumente za to. Prve konture te varnostne strategije je postavilo že špansko predsedstvo, mi pa bomo sedaj z konkretno metodologijo delovali. Kako bomo konkretno naredili posnetek stanja, analizirali podatke in informacije, jih izmenjavali, kako bomo torej dobili dober pregled nad stanjem kaznjivih dejanj v Evropi. Ko bomo enkrat imeli to konkretno podobo stanja, se bomo lahko lotili konkretnih eh, ukrepov. Na področju notranje varnosti veste, da nas čaka cela vrsta pomembnih eh, odločitev. In eh, zaradi zelo širokega področja notranjih zadev in notranje varnosti moramo določiti nekatere prednostne naloge. Projekt Harmonija bo zelo pomemben, v naslednjih šestih mesecih. Tukaj bomo sodelovali z komisijo. Na koncu letošnjega leta pa bomo naredili neke vrste eh, posnetek stanja. Tudi odbor Kozi bo imel pri tem zelo pomembno vlogo, ko gre za formuliranje priporočil za okrepitev notranje varnosti v Evropski uniji. Želeli bi tudi zgraditi most do operativnih eh, ukrepov, kajti eno in drugo je pomembno. Če bomo letošn, v letošnjem letu prišli do dogovora o metodi za pripravo eh, varnostnega načrta, potem bomo lahko rekli, da bomo leta 2014 resnično imeli pravo pristno varnostno strategijo, ki bo vsebovala vse prioritetne naloge Evrope notranja varnostna politika torej mora postati operativna. Vprašati se moramo, kako bomo to naredili na podlagi ustreznih informacij in podatkov, ki jih imamo in potem bomo za vso 27-terico določili prednostne naloge za prihodnost. To bo neke vrste evropska varnostna politika. Ta globalni pristop, ta integralni pristop se nam zdi primeren v tem primeru. Zakaj? Zato, ker gre resnično za Eh, ciljne evropske ukrepe, ki jih potrebujemo. Tudi čezmejne fenomene bomo morali eh, postaviti v srčiko naše pozornosti. Vemo, da kriminal se ne zaustavlja na mejah, da gre za čezmejni fenomen in zato tukaj potrebujemo evropsko delovanje. S tem v zvezi imam dva konkretna evropska primera, ki jo lahko omenim. Naprimer, eh, nezakonito trgovanje z orožjem v celi vrsti držav članic ugotavljamo, da gre za vse večje trgovanje z težkim orožjem. Ne zaradi tega, ker bi nekdo želel uh, se iti vojne, temveč zaradi tega, ker se kriminalne združbe sedaj oborožujejo. Na februarskem svetu za PNZ smo se odločili, da bomo pripravili uh, pregled stanja streljnega orožja v Evropi. Na podlagi Eh, poročila, ki naj bi ga Europol pripravil v zvezi s tem, smo ugotovili, da imamo pomankljive podatke o tem, kako eh, prihaja nezakonito te vrste orožje na evropski trg. V času našega predsedovanja bomo torej na podlagi tega poročila Europola pripravili specifične politične priporočila potrebovali bomo nove smernice, zato da bomo bolj učinkovito prilagodili zakonodajo eh, potrebi na terenu. Več podatkov, več informacij v ta namen potrebujemo, da bomo resnično učinkovito se zoprstavili eh, zlorabi in eh, nezakonitemu trgovanju s težkim orožjem v Evropi. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, pa je boj proti organiziranim kriminalnim združbam. Veste, da imamo svobodo gibanja, eh, celo da imamo zelo razvit eh, sistem, prometni sistem, ki omogoča ljudem hitro se gibati, pobegniti in zaradi tega potrebujemo bolj učinkovit eh, sistem informiranja in medsebojnega obveščanja. To lahko naredimo tudi s pomočjo boljšega dialoga, boljše izmenjave izkušenj med državami članicami. In to je drugi fenomen, mm, v zvezi s katerim moramo in bomo konkretno delovali v času našega predsedstva. In tretja stvar, mm, evropska strategija notranje varnosti, kjer bomo, kot sem rekla, se osredotočili na težko orožje in na uh, organizirane kriminalne združbe. Tukaj potrebujemo boljšo izmenjavo podatkov in informacij, da bodo države članice skupaj lahko poskrbele za to, da določene fenomene preprečijo, bodi si doma ali v drugih državah članicah. Preprečevanje, prevencija. Tudi tukaj lahko ilustriram zadeve s konkretnimi primeri. Gre za nasilna dejanja in ekstremizem, ki se mu moramo zoprstaviti v zvezi s tem. Gre za celo verigo, cel, celo, cel niz ukrepov, ki jih potrebujemo, če hočemo biti bolj uspešni. Trend radikalizacije v posameznih državah članicah eh, moramo ne samo zaznati na podlagi boljše izmenjave informacij in podatkov, temveč tudi na podlagi eh, bolj učinkovitega boja proti njej. Delovati moramo na terenu uporabiti ustrezne subjekte v družbi, ki lahko uspešno preprečujejo radikalizacijo. Belgija in nekatere druge države članice razmišljajo o tem, da bi morda pripravili eh, priročnik za policiste, ki delujejo na terenu, ki bi jim natančno eh, povedal, kako in kaj narediti v določeni situaciji moramo biti zelo previdni in pripravljeni za boj proti terorizmu. Na podlagi tega, kar se je prejšnji teden zgodilo na Norveškem, ugotavljamo, da eh, so to zelo pomembne zadeve. To, gospa predsedojoča, so zelo pomembna področja, tematike, na katerih bomo delovali v, na področju notranjih zadev. Še en pomemben dosje, kjer se moramo vsi skupaj bolj potruditi, povezati delo komisije in sveta, 5. in 6. oktobra bomo eh, pripravili natančno časovnico delovanja, pa tudi ustrezni eh, načrt, finančni načrt, tako da bomo vedeli, kako odbor kozi lahko naprej deluje. Govorila sem o organiziranih kriminalnih združbah. Če hočemo imeti ustrezno eh, strategijo notranje varnosti, potem moramo o teh združbah imeti ustrezne podatke, ki jih izmenjujemo skupaj z izkušnjami. In to je zelo pomembno. In v tem okviru mora eh, šengenski informacijski sistem 2 začeti dobro delovati v predvidenem roku. Le na ta način bomo potem eh, lahko odkljukali eno od eh, točk dnevnega reda sveta za PNZ v oktobru. Potem pa informacijsko tehnologijo, torej agencija za informacijsko komuniciranje. Zdi se nam, da je tako agencijo treba imeti. Sedaj poteka polemika o tem, v kateri državi naj bi bil sedež te agencije, ampak ko se bomo enkrat dogovorili za to, bomo sprejeli ustrezno uh, uredbo. Upati je, da se bo to končalo v času našega predsedovanja. Na kratko, torej, gospa predsedujoča, nisem vam hotela predstaviti 500 različnih uh, zakonodajnih predlogov, temveč eh, katere so naše prednostne naloge in kako bomo želeli zagotoviti kontinuiteto španskega predsedstva. Torej, varnostna strategija na evropski ravni je izjemno pomembna. Notranja varnost je nekaj, kar potrebujemo, če hočemo resnično zagotoviti našim državljankom in državljanom uh, dobro počutje v eh, državah, v katerih živijo. V ta namen potrebujemo boljšo izmenjavo podatkov, boljšo metodologijo in moramo biti bolj ambiciozni, zato da bomo do leta 2014 resnično imeli na mizi strategijo za notranjo varnost, ki bo upoštevala potrebe vse 27 terice. Le na ta način bomo lahko zagotovili, da bomo lahko v sodelovanju s svetom, komisijo oziroma z Evropskim parlamentom prišli do enotne evropske varnostne politike. Hvala. Hvala. Dotaknili ste se že nekaterih vprašanj, o katerih smo že prej uh, slišali razpravo, naprimer radikalizacija. Najprej bomo dali besedo koordinatorkam oziroma koordinatorjem. Najprej uh, bodo oni postavili vse, vse, vse vprašanje, ki jih imamo, potem pa bomo uh, šli uh, naprej z vprašanji poslanke in poslancem. Prvi je gospod Busutil. Hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica. Sem Simon Busutil in govorim v imenu ELS, Evropske ljudske stranke. Kar zadeva stalni odbor za sodelovanje na področju varnosti, torej odbor Kozi, tega ste večkrat omenili v svoji predstavitvi. Ena od skrbi, ki mene muči, čeprav Moram reči, da zelo podpiram delovanje tega odbora, pa je naslednja. Videti je, da delo odbora Kozi ni pod nikakršnim nadzorom parlamenta in to je nekaj, kar me nekoliko skrbi. Kljub temu, da smo ustanovili ta odbor, kar je dobro, eh, kljub eh, omejenemu eh, področju pristojnosti tega odbora, se bojim, da nihče ne nadzoruje v parlamentu delovanje tega odbora. Morda bi želeli reči kaj uh, v zvezi s tem. Potem dve kratki vprašanji. Obdelava osebnih podatkov. Ko smo govorili o Frontexu, o pregledu mandata agencije Frontex, se je postavilo vprašanje pri uh, pos, pre, obdelavi osebnih podatkov pri agenciji Frontex. Komisija ni predlagala, da bi eh, Frontex eh, obdeloval osebne podatke, čeprav ima Frontex veliko pristojnosti. Vem, da je to vprašanje, o katerem boste natančno razpravljali in poglebljeno razpravljali na svetu. Ampak želel bi slišati, kakšno je mnenje predsedstva v zvezi s tem. In še zadnje vprašanje. Ustanavljanje Evropske agencije za um, izmenjavo podatkov. Razpravljali smo o SWIFT-u v preteklosti in veste, da je svet tudi predlagal, da bi vzpostavili evropski program za spremljanje financiranja terorizma. Kaj bo predsedstvo, belgijsko predsedstvo naredilo, da bi to pobudo čim prej uresničili? Gospa Latford v imenu skupine ALDE. Hvala, gospa predsedojoča. Renata Weber je odšla, zato bom govorila v imenu svoje politične skupine. Gospa ministrica, hvala za vaše besede. Spodbudno je slišati, katere so prednostne naloge na področju boja proti organiziranemu eh, kriminalu mednarodnim kriminalnim združbam. Moj vtis je, da je to velika nevarnost za varnost v Evropi, ki ji dosedaj v zadnjih deset desetletjih nismo posvečali dovolj pozornosti, saj ne toliko kot terorizmu. Vesela sem bila vaših besed, ko gre za nezakonito trgovanje z orožjem, kar je seveda tudi povezano z mednarodnim kriminalom. Ampak kar zadeva notranjo varnost in strategijo za njo nasploh, moram reči, da se strinjam s gospodom Busotilom, ki je vprašal, kako poteka pregled nad delovanjem odbora Kozi. In še drugo. V boju proti radikalizaciji bi vas pozvala, da to besedo opustimo. Biti radikalen ali radikalec samo po sebi ni nujno, da je človek potencialno tudi terorist celo fundamentalizem eh, ne pomeni eh, potencijalno kriminala oziroma terorizma. Mislim, da tudi svet že nekaj mesecev ustraja na izmenjavi torej podatkov, informacij. Tudi sama sem se s tem ukvarjala, ko gre za izmenjavo podatkov o identificiranih radikalcih, radikalih vseh vrst. Mislim, da vsakdo, ki protestira, ki se ne strinja z glavnimi smernicami politične in druge eh, misli, je naenkrat nekdo, ki eh, je odpadnik, ki je protestnik in gotovo to ni terorist. In treba je ločiti med eh, temi kategorijami. In na koncu belgijsko predsedstvo vabim, da pripravite pregled evropskega naloga za prijetje oziroma pridržanje in mislim, da tukaj morate zlasti ustra, ustrajati na tem, da bi eh, podatke iz tega naloga prenesli ustrezno na SIS informacijski sistem. Kloda Moraja še ne vidim iz skupine S in D. Bi do drug v imenu te politične skupine želel spregovoriti? Ne, potem je Hvala. Strinjam se s tem, kar je pravkar povedala kolegica Ludford. Fundamentalizem je seveda nekaj drugega, kakor grožnja, ogrožanje. In mislim, da so tukaj definicije, formulacije zelo pomembne. Zato se strinjam v celoti s tistim, kar je rekla kolegica Ludford. Ministrica, rekli ste, da se želite vključiti v boj proti organiziranemu kriminalu in okrepiti naše sodelovanje na tem področju. Pri tem nastopajo seveda tudi droge oziroma mamila. Seveda nimam v mislih eh, zakonitih eh, mamil, temveč eh, nezakonita, trda mamila, opijate in tako naprej. V okviru boja proti kriminalu me zanima, ali se želite ukvarjati tudi s tem fenomenom, ki ima vedno dve plati. Vsakdo ima občutek, da če se ne bomo eh, nezakoniti eh, zlorabi drog zoprstavili, ne bomo uspeli pri boju, boju proti drugim vrstam kaznjivih dejanj ampak eh, tudi iz družbene perspektive mislim, da se moramo ukvarjati z drogami. Če govorimo o čezmenem organiziranem kriminalu, pa me zanima, kje ste, kakšno je mnenje belgijskega predsedstva v povezavi z trgovanjem z drogami. In potem konkretno uh, agencija IT, e Rekli ste, da boste v naslednjih eh, šestih mesecih poskušali eh, priti do uredbe oziroma saj sklepa sveta. Francija, Estonija, mislim, da tukaj imata velike težave. In sprašujem se, ali bi morda povedali, kako si vi to predstavljate. Hvala, gospod Tavareš. Hvala, gospa predsedojoča. Imam vprašanje v zvezi z radikalizacijo. To vprašanje sem pravzaprav že postavil vašemu kolegi, ministru za pravosodje, po pomoti. Ampak razmišljam približno v smeri, kakor kolegica Ludford. Ali razumemo, kakšni so problemi z radikalizacijo? No, razumemo jih, kadar govorimo o tem, da je treba eh, priti do temeljnega eh, povoda za terorizem. Kaj so vzroki za terorizem, če se vprašamo? Proti temu naj bi se borili na področju miselnih eh, pojmov in politik, ampak mislim, da je to napačen pristop. Dokument o radikalizaciji se mi zdi, da je preširoko zastavljen, vključuje vse radikalne struje, tiste, ki so nasilne in tiste, ki niso nasilne in eh, tudi nekatere, ki enostavno razmišljajo drugače kot večina, kar je napačno, kot je rekla Sara Ludford. Ta dokument je v evropskem javnem mnenju, v tisku, na blogih in tako naprej povzročil negativne odzive. To je slabo svet je videti, da hoče drugače zastaviti to stvar in pravi, prava pot bi bila pristopiti Evropskemu parlamentu, ki je pravi kanal za sodelovanje z evropskimi državljani, kar zadeva demokratični pregled, eh, upoštevanje stališča državljank in državljanov in tako naprej. Videti je, kot da se na tajni način eh, loteva svet eh, tega, prikrito. To je moje vprašanje. Prosim, nekaj pojasnilo o tem, kaj pravzaprav je radikalizacija oziroma politika proti radikalizaciji. Hvala, gospod Klas, in potem bom ministrico prosila, da odgovori na ta nabor vprašanj. Ja, eh. Najlepša hvala, gospa predsedujoča govorili ste o boju proti radikalizaciji in ugotovili da je belgijsko predsedstvo EU si določilo to kot eno od prednostnih nalog. Ne vem, morda semantično okol, govorimo o stvarih, o katerih nekateri govorijo bolj konkretno, naprimer islamski fundamentalizem. V Belgiji je nastala logistična platforma za tiste, ki delujejo v imenu eh, islamističnega fundamentalizma, Al-Kaide in tako naprej. Zaradi tega je treba identificirati to kot problem in verjetno je tudi zato belgijsko predsedstvo se odločilo, da bo nastopilo proti islamskemu radikalizmu. Ampak kaj to konkretno pomeni? Mislite na preventivo ali ste zagovornica bolj strogega pristopa? do storilcev te vrste kaznjivih dejanj. V Evropskem parlamentu smo že poudarili, da obstajajo državljani v EU, ki spodbujajo nasilje, ki zagovarjajo cenzuro. Torej, ali boj proti radikalizaciji za vas pomeni tudi aktivni pledvoje, če hočete, z, za svobodo izražanja mnen, svobodo mišljenja. Ali bi se temu želeli zoprstaviti? Zlasti temu, eh, kar islamski radikalci ali fundamentalisti izražajo. Hvala. Sedaj lahko odgovorite na ta vprašanja, potem pa bomo šli naprej. Eh, Hvala, gospa predsedojoča. Poskušala bom odgovoriti konkretno na vprašanja. Najprej uh, agencija ET. V zvezi s tem še ne morem kaj dosti reči. Uh, Seveda bomo v zvezi z njo še morali voditi veliko uh, pogovorov. Videti je, da Estonija ne bo dobila sedeža, saj za enkrat, ampak v naslednjih mesecih bo treba sprejeti odločitev. Pripričana pa sem, da bomo še v času našega predsedstva sprejeli lahko to odločitev. Pomembno je, da jo ustanovimo to agencijo, Kajti pomembno je, da zagotovimo ne samo dostop do informacij in podatkov, temveč tudi izmenjavo le teh. Samo vprašanje sedeža je še treba razčistiti, potem pa bomo uh, to agencijo za izmenjavo podatkov lahko ustanovili. V naslednjih nekaj mesecih sem prepričana, da bomo prišli do bolj konkretnih odločitev. Dobro, potem vprašanje trgovine z drogami in eh, streljno orožje. Naj spomnim na tako imenovani francoski pakt proti drogam. To je ena od prednostnih nalog za vse nas v Evropi. Ta pakt že predvideva ustrezne ukrepe in instance za boj proti drogam, ampak meni se zdi pomembno vedeti, z katerega stališča se lotimo tega, ko gre za organizirane eh, združbe kriminalne, se te ukvarjajo z drogami in z nezakonitim trgovanjem z orožjem. In ravno to je področje, kjer potrebujemo dodatne podatke in informacije. Moramo gotoviti, kakšne so poti nezakonitega trgovanja z drogami in seveda posledično tudi orožjem. Tako pri enem kot drugem. Gre za organizirane kriminalne združbe in tukaj potrebujemo več sodelovanja in boljšo izmenjavo podatkov in informacij. Potem vprašanje v zvezi z odborom Kozi. Če se ne motim, bo jutri tukaj Fana Pukelberg, ki je generalna sekretarka odbora Kozi. Vem, da trenutno uh, Evropski parlament ne nadzira delovanja tega odbora, ampak tukaj gre za neko novo strukturo, ki jo še treba naprej razvijati. Prakso je treba okrepiti. Meni se zdi, da je pač to stvar, ki je, se še razvija. V okviru odbora Kozi gre še za nekatera vprašanja, ki jih moramo razrešiti. Kako lahko Kozi pomaga? Eh, parlamentu, komisiji in svetu pri pripravi določenih politik oziroma določenih eh, zakonodajnih inštrumentov, kako lahko zagotovi boljšo izmenjavo informacij, podatkov in tako naprej. Potem, kar zadeva Evropski TFTP, to agencijo za boj proti terorizmu, seveda tukaj moramo sodelovati tudi z ZDA, ko gre za SWIFT, je treba reči, da gre tukaj samo za eno področje, področje pravosodja in sodelovanje na tem področju in za določene pristojnosti. Potem Frontex. Kar zadeva Frontex tukaj, je Belgija nekoliko drugačnega mnenja, kakor mnoge ostale države članice. Mi menimo, da Frontex naj ne bi posredoval pri izmenjavi podatkov oziroma obdelavi le tega. Kaj pa, kar pa zadeva uh, SIS, in pa vprašanje radikalizacije. V zvezi z radikalizacijo, tu je za Belgijo pomembna preventiva. Skratka, kako delati da bi čim prej ugotovili ali obstaja nevarnost radikalizacije. To spet pomeni boljšo izmenjavo informacij, hitrejšo izmenjavo informacij, ravno tako pa to zahteva sodelovanje civilne družbe, zato da bi lahko čim prej identificirali te vrste fenomena. Ne bi želeli nikogar stigmatizirati, ne bi želeli reči, ta fenomen se pojavlja v tem in tem okolju. Ne, tega ne želimo. Želimo identificirati določene elemente v določenih četrstih, tako da bi lahko eh, na podlagi preventive potem tudi spremljali te osebe in jih potem tudi prijeli. Eh, to je najboljši način, da se izognemo eh, nadaljnemu širjenju eh, radikalizacije. Gospa eh, predsedojoča, gledam na svoj seznam, zdi se mi, da sem odgovorila na vsa vprašanja, če pa ne, pa bom dopolnila svoje odgovore. Hvala lepa. Sedaj imamo naslednjo skupino vprašanj. Vse vas prosim, da ste kratki in jedrnati pri postavljanju svojih vprašanj. Manj kot eno minuto vam dam. Gospod Diaz Demira najprej. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa ministrica, glede radikalizacije imam vprašanje. Eh, nisem prepričan, da bi bilo koristno eh, vključiti v preprečevanje eh, radikalizacije tudi policijo. Nisem prepričan o tem, še manj pa sem prepričan, da bi mm, lahko ukrepali mm, z drugim dokumentom. Pa še štokholmski program. Ta predvideva, da bo do leta 2013 Europol imel poslovnik. Ampak vi ste tudi, da smo preteklega novembra v tem parlamentu zavrnili tako imenovani paket za Europol. Eh, štirje poslanci, štirje člani tega odbora smo poročevalci in zanima me glede predloga za eh, poslovnik torej do leta 2014. Zanima me, ali se bo ta paket Europol vrnil ponovno v parlament pod belgijskim predsedstvom, da bomo lahko o njem še enkrat razpravljali v okviru Lizbonske pogodbe. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj gospod Kvejo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. In eh, najlepša hvala, gospa ministrica, da ste danes prišli k nam. Govorili ste o SIS-2 v času belgijskega predsedovanja. Ali lahko pričakujemo kakšne odločitve o proračunu in stroških? tega sistema. Želel bi, da nam o tem več poveste. Evropski parlament je glas evropskih državljanov in mi ne razumemo čisto dobro, zakaj ta projekt, ki bi moral delovati že leta 2007, še vedno stoji in še nikoga ni, ki bi bil sposoben določiti rok in povedati, kdaj bo SIS-2 začel delovati. 7. in 8. oktobra se boste ukvarjali s tem vprašanjem na ravni sveta in upam, da boste te, takrat lahko eh, potrdili, da bo SIS-2 čim prej eh, začel delovati. Kar pa zadeva agencije? Tu imam pa dve konkretni vprašanji. Mislim, da se vsi strinjamo, kako pomembna je agencija. Da, agencija bo zelo koristna pri upravljanju informacijske tehnologije na področju pravosodja in notranjih zadev. Ampak v predlaganem proračunu je znesek, ki ga je predlagala Evropska komisija, sedaj nižji. Svet je eh, znižal ta znesek. Mene zanima, zakaj je svet znižal znesek za prej omenjeno agencijo. Ali bo belgijsko predsedstvo nadaljevalo v tej smeri? Ali to pomeni, da prelagate začetek delovanja eh, agencije, boste zožili njene odgovornosti? Ali pa nameravate predlagano urediti za dosti manj denarja? Mislim, da nekatere države članice želijo, da bi agencija za izmenjavo podatkov imela tudi druge naloge, dodatne naloge, ampak ali pričakujete, da boste v času svojega predsedovanja prijeli predloge, da bi agencija imela eh, nove pristojnosti in ali, bo, ali pa boste ustrajali pri Eurodac in Eurosis? In, eh, ali, in boste potem vztrajali samo pri vis, gospa Štanovka. Yes, thank you, Chair. Uh, I just uh, want to continue what Mr. Coelho told. I- Hvala, gospa predsedujoča. Uh, naj nadaljujem s tem, kar je povedal gospod Koeljo. V celoti se strinjam z njegovim stališčem, ker sem poročevalka v senci za sistva. Svoje koordinatorje sem zaprosila tudi, da vam postavi vprašanje v zvezi z mestom agencije. Vem, da nam ne morete dati nobenih konkretnih informacij, ampak eh, spoštovana gospa ministrica, obljubili ste, da boste redno obveščali parlament o tem, kaj se dogaja. Zato eh, vas še enkrat prosim, da to tudi naredite. Zlasti takrat, ko boste dobili poročilo. Mene skrbi, No, to je sicer moje osebno mnenje, ampak če bo v Strasburgu več EU institucij, bi bilo zelo dobro, če bi tudi mi parlamentarci rešili vprašanje dveh sedežev parlamenta. Mogoče svet ne bo tega razloga ravno uporabil za to, to je mogoče bolj naš problem, to je mogoče bolj problem Evropske komisije ampak upam, da boste vsaj, vem, da to ni eh, v naši pristojnosti, da o tem odločamo. Ampak prosim, če bi nas vse obveščali o tem, kaj se dogaja z, z agencijo. Gospa Borsalino, prosim. Imate besedo. Najlepša hvala. Že vašemu kolegu sem postavila podobno vprašanje. Mene zanima posebna oblika organiziranega kriminala in sicer mafijski kriminal. Mafije so vedno bolj razširjene, eh, zauzemajo različne oblike, ampak postajajo vedno bolj sestavni del gospodarstva, eh, premikajo ogromne količine denarja in komisija nam je povedala, da pripravlja direktivo, ki ne bo določala samo zasega premoženja, ampak ki bo vsebovala tudi eh, posebne metode. Poleg zamrzitve eh, sredstev bo mogoče uporabiti zasežena sredstva za druge namene. Mene zanima, kakšno je vaše stališče do te direktive in potem eh, me zanima še vprašanje zaščite prič v procesih proti mafiji, kajti Eh, priče, ki pričajo proti mafiji, so zelo ranljive in vemo, kakšne metode mafija običajno uporablja. In <laughs> mene zanima, ali je mogoče to tudi prioriteta za belgijsko predsedstvo. Ja, hvala lepa. Gospod Steks. Gospod Sterks, prej je rekel, da bi rad govoril. Prav, gospod Brons. Hvala, gospa predsedujoča. Moram se strinjati s tem, da moramo eh, razlikovati med odstopanjem od vrednosti eh, od drugih eh, stvari. Po drugi strani pa ljudje zaradi vrednot uporabljajo tudi nasilje in eno in drugo stvar vrednosti Eh, danes eh, nekako mešamo in uporabljamo poslabševalni izraz za to. Eh, taki nejasni izrazi so običajno odraz nedokončanega razmisleka in takšna nejasnost lahko vodi tudi k nepravičnosti v EU vidimo, da se odpravlja nenasilna svoboda govora. Sedaj vidimo prepoved političnih strank, kot recimo v Belgiji, oziroma poskuse od, eh, prepovedi. Eh, političnih eh, strank v Združenem kraljestvu, potem se preganja nenasilna svoboda govora na nizozemskem, recimo. Tega ne moremo prenašati, eh, ne moremo prenašati pa spodbujanja oziroma huiskanja k nasilnosti. To se sme prepovedati, vse drugo pa je kršitev demokratičnih pravil. Hvala lepa, gospa Angelini. Najlepša hvala. E, zahvaljujem se ministrici za njeno prisotnost. Vem, da smo je že postavili veliko vprašanj in da nimamo veliko časa. Tukaj sem, gospa ministrica. E, vem, da ni dovolj časa, da bi lahko na ta vprašanja e, podrobno odgovorili. Vendar pa bi vas želela vprašati naslednje. In sicer me zanima pod, področje eh, nedovoljene trgovine z drogami. To je prioriteta za celo Evropsko unijo. Z vašim odgovorom nisem bila čisto zadovoljna. Mene zanima, ali bo belgijsko predsedstvo predstavilo kakšne pobude tudi eh, v okviru boja proti korupciji. To je raztoč pojav in je često povezan s organiziranim kriminalom. Hvala lepa. Sedaj bomo dali ministrici besedo, da bo odgovorila na vsa ta vprašanja. Prav, hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej SIS-2. Naj začnem s SIS-2. Res je, oktobra na svetu bomo predstavili terminski plan in pa proračun. To je potrebno, kajti ta projekt se vleče že dosti predolgo časa. Res je, da bi želeli si videti rezultate. Vemo, kakšni so bili roki, kakšni so bili mejniki, bil je postavljen ta drugi mejnik in moj občutek pa je, da trenutno gremo vsi v isti smeri. Vsi si namreč želimo, da bi eh, spoštovali eh, tako terminski plan, eh, kot pa, kot pa proračunske postavke. Kaj ti ni dobro, če ni tega sistema, to ni dobro za, za policijsko sodelovanje, ni dobro za boj proti trgovini z orožjem in tako naprej. Skratka, po svetu oktobra z veseljem pridem nazaj v parlament in vam lahko eh, potem predstavim stališča, eh, ki so bila predstavljena na sveta. Vemo, kakšna je situacija. Vse države članice sedaj eh, želijo, da sistem začne del, eh, delovati in nočejo več investirati v nekaj, kar se vleče že toliko časa. In upamo sedaj, da bo leta 2013 eh, ta projekt končno zaživel v polni luči. Zame je to res prioriteta. Sicer ne bom mogla kredibilno delati, če ne bomo imeli ustrezne informacijske podpore. Potem radikalizacija. Tu ste postavili več vprašanj. Ne gre za to, da bi omejevali svobodo govora. Prav gotovo ne gre za to. Ne želimo stigmatizirati ene ali druge skupnosti. Kakšen je naš namen? Na terenu imamo policiste, ki so ze, e, zelo dejavni. Njihov namen je pravilno identificirati določene signale in na podlagi teh oblikovati pravilni odziv. Prepričana sem, da so ti policisti, ki delajo v četrtih, ki so na terenu, tisti, ki lahko najhitreje opazijo, če pride do takih pojavov in ki lahko uh, zelo hitro tudi se odzovejo na te vrste uh, Eh, pojavov. Ne gre za omejevanje svobode govora, ampak gre za to, da poskusimo, da identificiramo, da opazimo radikalizacijo. To pomeni tudi sodelovanje s civilno družbo. Ko boste prebrali priročnik, ki sem ga prej omenila, gre za priročnik ki so ga napisali ljudje z terena. Videli boste, da je ta priročnik zelo koristen in da lahko postane pomembno orodje za policiste, ki delajo na terenu, saj jim bo pomagal eh, še hitreje eh, opaziti te tendence k radikalizaciji. Skušala bom odgovoriti na vse vprašanja. Upam, da ne bom nič pozabila. Eh, radikalizacija, to smo že obdelali, Europol, Europol. Postavili ste mi vprašanje o Europolu. Nobenih novih pobud ni predvidenih za čas našega predsedovanja, eh, prav gotovo bom spremljala ta dosje. Parlamentu bom seveda omogočila, eh, da odigra svojo vlogo, mogoče me bo gospa predsedojoča še enkrat povabila, tako da bomo lahko povedali več o tem. Potem eh, boj proti mamilom, pro ne, nedovoljeni trgovini z eh, mamili, to je prioriteta za celo Evropo, prav imate. Poznamo ta znani fran, eh, pakt proti drogi iz, iz časa francoskega predsedovanja. Stvari se še pripravljajo. Mislim, da bi lahko dodali še druge prioritete boj proti eh, trgovini, nore, nelegalni trgovini s težkim orožjem in tako naprej. Kajti v vsaki obliki kriminala je običajno prisotna tudi trgovina z drogo. Takole se bom pogledala seznam, a, eh, zaščita prič. To je pristojnost pravosodja. Ne, da ne bi želela odgovarjati na to vprašanje, ampak nekoliko težko nam odgovori. Jasno je, da bo treba zagotoviti potrebno zaščito eh, tistih prič, ki nastopajo v občutljivih zadevah. Ampak, kot sem rekla, je Ministrstvo za pravosodje tisto, ki je prisot, pristojno za to področje. Hvala lepa, gospa ministrica, hvala, da ste prišli na naš odbor. Zahvaljujem se vam za to in se veselim že na daljnih eh, pogovorov, eh, razprav po poletnem eh, odmoru. Najlepša hvala za sedaj. Uh, Gremo naprej z dnevnim redom. Naslednja točka je eh, sporazum EU-SPNR. Eh, poradna informacija delegacije Libe z obiska v Washingtonu DC. Eh, ta obisk je bil med 25. junijem in 1. julijem. In sedaj prosim Sofi Intfeld, da nam pove nekaj o tem kako je potekal ta obisk. Ona je tudi poročevalka za to vprašanje in je bila tudi vodja delegacije. Prosim, Sofi. Um, um Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej eh, želim povedati, da bomo pripravili pisno poročilo tega kratkega obiska. Lahko vam pa zelo na hitro povem, s kom smo se srečali. In s kom smo se pogovarjali? Obisk je bil res zelo kratek, 48 ur. Glavni namen našega obiska je bil obiskati National Targeting Center. Tam se obdelujejo podatki PNR in drugi podatki. Tam smo poslušali tudi predstavitev metod, ki jih uporabljajo in pokazali so nam tudi prostore. Ravno tako smo imeli sestanek z pomembnejšimi zaposlenimi v Ministrstvo za domovinsko varnost, potem smo se srečali še z dvema članoma kongresa, pa še predvsej eh, zaposlenih različnih uradov senatorjev. Nekateri smo se srečali tudi z ljudmi iz sveta za nacionalno varnost. Potem smo se srečali tudi z veleposlanikom ZDA za boj proti terorizmu. Imeli smo pa tudi nekaj neformalnih srečanj z think tanki, z akademiki, z aktivisti na področju varovanja osebnih podatkov. V tej fazi vam ne morem predstaviti nobenih zaključkov, zato ker eh, delegacija še ni naredila nobene ocene V delegaciji pa so bili poročevalci v senci, jaz in pa še nekaj zaposlenih. Kot sem rekla, ne bi želela oblikovati nobenih sklepov oziroma zaključkov, zato ker se še nismo zmenili. Morali si bomo pogledati informacije, ki jih imamo in jih primerjati z rezolucijo, ki smo jo sprejeli maja. In mislim. In potem bomo morali počakati in pa si pogledati osnutek mandata, ki ga je Evropska komisija javila za 17. septembra, tako da se bodo ločilo pogajalsko stolišče EU. Tako sem se skoraj približala drugemu delu te točke dnevnega reda. Menim, da moram omeniti tudi naslednje. Tudi Kanada in Avstralija sta nas povabili na uh, obisk ugotavljanja dejstev, fact finding mission. Ne vem, če to spada v program in proračun tega odbora, ampak eh, zdelo se mi je prav, da vam to povem. Drugi del točke te, eh, dnevnega reda je eh, izvajanje rezolucije Evropskega parlamenta za dne 5. maja 2010. Kot veste, je bil rok eh, sredina julija, da bi komisija šla naprej s tem svežnjem. Prejšnji teden na sestanku Libe v Štrasburgu sem komisijo prosila, naj nam predstavi neke vrste poročilo oziroma naj nam povedo, zakaj niso mogli spoštovati tega roka. Razlogi so lahko čisto eh, legitimni, ampak mislim, da je dobro, da jih zvemo formalno v tem odboru, da je to bolje, kot pa da zvemo za te razloge neformalno. Kaj se del svežna PNR, se pričakuje 7. septembra, To pa nas pripelje do vprašanja terminskega načrta za nadaljne razprave v tej hiši. Po eni strani se mi zdi, da je nekoliko nefer, da uh, se takšen pritisk izvaja na Evropski parlament. Izgleda, da smo mi tisti, ki moramo vedno delati hitro, v, m, moramo uh, razpravljati uh, v tednih, samo nekaj tednov imamo na razpolago za razprave, druge institucije pa si jemljajo dovolj časa in pravijo, da, ni, da ne morejo, da nimajo kapacitet, da bi eh, reševali tako vprašanje v nekaj tednih. Ampak tudi mi imamo veliko dela, mi imamo ogromno dela. In zato bi želela tako komisijo in svet pozvati, da hitreje delata. Kajte mi smo pokazali, da smo sposobni in pripravljeni delati v zelo, zelo kratkih rokih. Sicer bi se stvar vlekla v nedogled. In končno, gospa predsedujoča, mi dovolite, da svet in komisijo prosim za dve stvari. Večkrat sem že prosila, ali bi prosim lahko dobili nekaj faktičnih odgovorov na vprašanja, ki smo jih zastavili večkrat že komisiji in svetu. V več rezolucijah ni to tako težko. Poslali smo pisma, parlamentarna vprašanja, mi si želimo samo eno skupino odgovorov na ta seznam vprašanj. In to je moja končna pripomba, gospa predsedujoča. In dovolite mi še zadnje vprašanje. Preden začnemo s kakršnimi koli pogajanjimi, bi pa želela slišati nekaj pojasnil o tem, kje smo v zvezi z bilateralnimi pogajami, pogajanji med državami članicami in pa ZDA o programu od kinitve vizomske obveznosti. Nekateri se boste spomnili, da so potekala bilateralna eh, pogajanja izven eh, tega parlamenta. Sploh ne vemo, o čem je bilo govora. Ampak ZDA ima dolg seznam pogojev eh, za države, ki lahko do, eh, dobijo oprostitev eh, vizumov. In eh, eno, eno teh pogojev je eh, seznam PNR podatkov oziroma so PNR podatki. In mislim, da moramo to pojasniti, ta bilateralna pogajanja preden se začno pogajanja EU-ZDA. Hvala lepa, Sofi, z veseljem pričakujemo vaše pisno poročilo, mislim, da bo to zanimivo za vse nas. In kot je Sofi, Povedala smo v resoluciji za dne 5. maja, eh, prosili komisijo naj nam na postavljena vprašanja govori do srede julija, ampak slišali smo, da tega ne morejo narediti. Ahmida Ameda, prosim, naj pove, kaj se dogaja. Hvala. Well, good afternoon, uh, dear... Hvala lepa, drage članice in člani odbora Libe. Mi smo zelo zaposleni s svojimi postopki, ki bi omogočili, da bi prvi svežen PNR bil sp sp sprejet 7. septembra. Sedaj smo uh, zaključili z notranjimi posvetovanji, skratka, posvetovali smo se še z drugimi službami, ne samo službo za notranje zadeve. In uh, zanimalo nas je, ka, uh, kakšno je stališče do našega mandata. Upamo, da bomo 7. septembra lahko vam in svetu predložili tri pogajalske Eh, mandate ZDA, Avstralijo in Kanado. In upamo, da bomo pripravili tudi splošno sporočilo, kjer bomo razložili pogoje, pod katerimi eh, lahko komisija predlaga, da se PNR lahko dajo tudi neki drugi jurisdikciji. Tako da bomo imeli neko homogeno, harmonizirano politiko za odnose z vsemi drugimi državami, ki si bi želeli začeti pogajanja za PNR. Južna Koreja, vemo, da je bila zainteresirana že pred sprejemom Lizbonske pogodbe. Južna Koreja je eh, želela se pogajati o PNR, ampak smo to zavrnili zaradi takrat potekajočih institucionalnih sprememb. Tudi Japonska je stopila z nami v stik za željo začeti pogajanja in komisija je menila, da potrebujemo splošno, enotno politiko. Eh, do, v zvezi s pogoji, pod katerimi smo lahko pripravljeni začeti pogajanje s tem, namesto da imamo takšen ad hoc pristop eh, brez eh, konceptualnega okvira. Torej 7. septembra boste dobili našo splošno sporočilo, pa tri pogajalske mandate. Tri umenjene državo niso čisto identične. Eh, s Kanato je prišlo do prekinitve ampak eh, ta prekinitev ni bila od, zapolnjena. Če, če bi bili eh, se pogajali še naprej, bi se morali pogajati po določbah pogodbe iz Nice, potem pa ta eh, parlament ne bi imel toliko pristojnosti, kot jo ima po Lizbonski pogodbi. Ampak eh, pri Kanadi ne gre za tako celovit režim prenosa podatkov. Gre enostavno za naš pristop oziroma uh, naše stališče do podatkov, ki upamo, da bo sprejemljivo za Kanado. No, eh, Pogajanja so potekala tu, tu, eh, v času eh, nicijanske pogodbe oziroma pogodbe iz Nice, ampak vmes so se stvari spremenile in sedaj eh, ta pogajanja potekajo z sodelovanjem parlamenta. Potem drugi svežen. prišlo je do odloga PNR do 2011. Pogoji so pokazali, da potrebujemo novo oceno vpliva, na podlage katerih lahko potem oblikujemo predlog za PNR. In znotraj odbora komisije za oceno učinka smo se pogovarjali. In potem se je izkazalo, da ne bomo dali predlogov istočasno za PNR mednarodne. Skratka, dali bomo predloge za pogajalska stolišča septembra in predlog za PNR pa upamo 2011. Upam, eh, oziroma strinjam se, da je gospa Intveld res večkrat prosila za interpretacijo ameriškega zakona, ki je bil sprejet kmalo po uh, pregledu PNR februarja o modulaciji uporabe zakona o zasebnosti. Tu gre za prenos uh, podatkov o potnikih v ZDA. Komisarka Malmström vas je verjetno obvestila o tem, kakšna je naša interpretacija teh zakonodajnih sprejem. Mi smo ji poslali potrebne informacije o tem, kar pa zadeva ostali del, pa menimo, da bodo mandati, ki vam jih bomo dali, ti mandati bodo upoštevali vse tisto, o čemer govorite v svoji rezoluciji o PNR. Upam, da bomo novo PNR politiko začeli septembra z trdno podporo Evropskega parlamenta. Hvala lepa za vašo pozornost. Upam, da nisem bil predolg. Uh, Najlepša hvala. To pomeni, da do 7. septembra lahko pričakujemo to splošno poročilo. Postavljeno je bilo še eno vprašanje in sicer o odnosih. Uh, med državami in ZDA glede uh, oprostitve vizumskega režima. To bo pomembno za naše boljše razumevanje tega, kar je pomembno. Nisem odgovoren za ta vidik politike oprostitve vizumskega režima. Glede tega bi moral stopiti v stik s kolegom, da bi vas on obvestil o tem in odgovoril na vprašanje kolegice Intveld. Ampak za nas bi bilo pomembno, uh, da bi bolje razumeli to vprašanje. Hvala. Mister. Imamo dve vprašanje. Gospod Vos je prvi, izvolite. Ja, dank. Hvala, gospa predsedajoča. Najprej naj rečem, da sam program v ZDA obiska je bil zelo intenziven in dober in uh, zahvaljujem se Mm, voditeljici naše delegacije, gospe Infeld, ki se je izkazala kot zelo dobra. Vnaprej ne bi želel ocenjevati uh, izkušenj in ugotovitev, ampak uh, kot uh, poročevalec v senci se bom še seveda vključil v oblikovanje dokončnega poročila. Ampak vseeno, mislim, da lahko ugotovimo, da je PNR dodana vrednost za izmenjavo podatkov oziroma informacij z temi državami in mislim, da se moramo s tem bolj intenzivno soočiti. Pogovarjati se moramo o eh, trajanje, shranjevanje podatkov, o sorazmernosti na tem področju in treba se je dogovoriti, ali bomo uporabljali metodo push ali metodo pull. Torej, mi uh, smo pobudniki ali pa so ZDA pobudniki komisiji bi želel zastaviti vprašanje. Če si človek ogleda sistema SWIFT in PNR, sta seveda, kar zadeva samo zasnovo, različna, ampak bistveno pri obeh je, da gre za prenos podatkov iz Evrope v ZDA. In standardi varovanja podatkov so seveda tukaj nekaj, kar se ne sme spreminjati. Razumem, da smo bili nekoliko uh, odbotavljajoči se, preden smo prišli do dogovora v zvezi s Swiftom, ampak uh, mislim, da moramo, lahko uporabimo bolj ali manj enake standarde pri PNR, kakor pri Swiftu. Ne vem zakaj. Tukaj komisija mečka po domače rečeno, hitreje bi lahko vse skupaj rešili. Konec koncev gre za podobne situacijo, kakor smo imeli pri SWIFT-u. Hvala. Najlepša hvala. Pomembno je, da vidimo odnose med tema dvema vprašanjima. Še nekaj komentarjev oziroma vprašanj je bilo napovedanih. Gospod Kirhop je prvi. Hvala. Sam sem bil tudi v delegaciji in sem poročevalec v Senci. Rad bi čestital Sofi Intveld za vodenje tega obiska. Omejil se bom danes, kajti moramo se v nadaljevanju še odločati o tem, kako bomo združili rezultate našega obiska. Ampak rad bi omenil sporazum PNR. Imamo veliko sporazumov PNR iz različnih uh, sodnih sistemov, pravosodnih sistemov različnih držav. In ko se ukvarjamo z varovanjem in uporabo podatkov za zaščito posameznika, zasebnostjo in tako naprej, je zanimivo, da so standardi zelo različni v vseh teh pravosodnih sistemih, s katerimi se ukvarjamo. Trenutno imamo situacijo, ko vsak misli, da je njihov pristop do podatkov najvarnejši. In zato imajo tudi zelo dobre argumente, ampak mi imamo tudi lastne standarde. Zato je treba pogledati te različne sporazume, ali lahko najdemo tukaj skupni imenovalec, ki nam bo omogočil, da dosežemo nek sporazum, ne da bi bili prejšnji sporazumi tako zelo enkratni, da bi. Eh, zaščito težko zagotovili na skupni osnovi. Tukaj moramo vložiti še veliko truda, da bomo dosegli nek pristop skupnega imenovalca in bomo imeli iste standarde. Standardi se v različnih državah zaradi različnih ustavnih situacij in tako naprej izvajajo različno, ampak morajo biti enaki. In tukaj moramo delati še naprej eh, na področju PNR in pa okvirnega sporazuma, ki bo tudi v kratkem pred nami. Glede obiska v ZDA, naj povem, da ZDA mislijo, da imajo zelo visoke standarde, glede tega ne ujemajo se njihovi standardi z našimi standardi, ki so zelo visoki, mm, ampak te razlike izhajajo iz eh, različnih pravnih eh, pravosodnih zgodovin obeh držav kontrola na mejah je drugačna in tako naprej. Sam se bom še poglavljal v to. Zelo podpiram tisto, kar je pred kratkim povedal oziroma pred trenutki povedal gospod Vos. Informacije moramo odgovorno uporabljati in to je zelo pomembno v boju proti terorizmu in proti mednarodnemu kriminalu. Ampak mi kot predstavniki parlamenta imamo odgovornost, da tu dosežemo neko ravnotežje. Ravnotežje med eh, zagotavljanjem podatkom, podatkov in pa med varnostjo in spoštovanjem pravic naših državljanov. Sam bom še naprej podpiral tak pristop. Hvala. Najlepša hvala. Kot vidim, je ta obisk sprožil še nova vprašanja, eh, namreč o skupnem imenovalcu glede zaščite podatkov. Tukaj si moramo še prizadevati za odgovore in primerne rešitve. Gospa Ludford je naslednja. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Odgovor komisije uh, mi, me ni zadovoljil in sicer glede dveh tem. Rekli so, da niso odgovorni za, za sistem oprositve vizumske obveznosti, da to ni vključeno v PNR to ni dober odgovor, kaj ti vprašanje je bilo o PNR, nanašalo se je na PNR in sicer na to, kaj se bo zgodilo v okviru dvostranskih sporazumov o oprostitvi izumske obveznosti in pa dvostranskih PNR sistemov. To je zelo relevantno. Relevantno za mandat, ki bo podeljen 7. septembra. To je pomembno tudi za sporočilo, ki je bilo preloženo do naslednjega leta. Torej, upam, da bomo prej kot slej oziroma raje prej dobili kakšno pojasnilo v zvezi s tem. Pa še druga tema. Mm, nekaj sem pozabila, pa upam, da nas bo Sofiji spomnila in sicer glede zakonodajnih sprememb v ZDA, o katerih smo spraševali. ko je, ko poročevalec nekaj vpraša javno v odboru, bi bilo koristno, da izvemo tudi odgovor na to. Poročevalka nas bo spomnila na to, eh, morda lahko pove tudi ona, kaj misli o odgovoru komisije, ampak eh, se mi zdi, da je bil ta odgovor zelo nezadovoljiv. Poročevalka je postavila vprašanje tukaj v odboru in. Prosim, ali lahko vsem nam odgovorite na njega. Najlepša hvala. Zdaj je na vrsti gospod Tavareš. Hvala, gospa predsedujoča. Nov sem tukaj v parlamentu oziroma v tej delegaciji. Eh, sem, prej nisem bil poročevalec v Senci, eh, lahko pa povem, da je bil obisk v Washingtonu koristen. Videli smo stavbe, v katerih poteka. Eh, obdelava podatkov. V primeru SWIFT nismo imeli dostopa do vsega tega oziroma predtem eh, tega ni bilo. ZDA so nas vprašali oziroma prosili za naše podatke, sami pa svojih ne zagotavljajo, so nam pa omogočili obisk teh institucij. Hvala Sofiji za zelo konstruktiven način vodenja te delegacije in sodelovanja s poročevalci v Senci. Hvala za njen pristop in upam, da bomo čim prej dobili mandat. Hvala. Hvala, Sofiš, želiš odgovoriti? Zelo na kratko, samo da zaključimo to razpravo. Komisija bi rada povedala naslednje. Mi kot parlament tukaj soglasno želimo biti zelo uh, napredni, zelo pripravljeni na sodelovanje in žal mi je, da moramo iz komisije vleči informacije, enako velja za svet glede uh, sprememb pri zakonu o zasebnosti. Moram preveriti, ampak kolikor vem, nisem dobila nobenega uradnega odgovora, nek neuradni e-mail sem dobila in pa ocene drugih pravnih služb. Uh, ampak ta mnenja se razlikujejo in rada bi dobila neko primerno pravno oceno. Ko smo bili v Washingtonu, smo bili zelo presenečeni, ko smo izvedeli, da so spremembe tega zakona bile predlagane že avgusta 2007. En mesec potem, ko je bil sporazum podpisan, američani so rekli, to jasno sledi sporazuma, naša pravna služba pa je ugotovila kršitve tega sporazuma in želim primerno pravno oceno. Nisem zadovoljna z odgovorom, ki sem ga dobila, pravzaprav nikoli nisem dobila odgovora na mm, svoje vprašanje o novih pravilih, torej targeting rules. Ni bilo upoštevano to, kar smo mi povedali v resoluciji. Mi lahko kdo razloži, zakaj eh, podatki niso dovolj, tisti podatki, o katerih smo govorili sama bi rada čisto primeren, ustrezen odgovor na moje vprašanje, pa na to želim doseči odgovor že od leta 2003. Sprašujem vas že vse od takrat in to ni povezano z oprositvijo vizumske obveznosti, samo s tem. Želim biti prijazna, nisem takšna po naravi, zato me prosim upoštevajte glede oprostitve vizumske obveznosti, veste, da smo se pred dvema letoma odločili, da bomo vzeli oziroma si izbrali pristop dveh, uh, dveh poti. Zakaj? Zato, ker države članice ne sprejemajo, da, z, uh, da Evropska unija govori z enim glasom. Imajo cel seznam kriterijev, ki jih morajo države članice izpolnevati, da dobijo ali pa ohranijo uh, to oprostitev vizumske obveznosti. Eh, vse je zelo nejasno, ampak to vključuje tudi določene eh, dodatne ukrepe na letališčih, eh, tudi dostop do registrov DNK, potem do registrov registracij in tako naprej, vsaj o baze podatkov o potnih listih, o zavrnitvah prošen za azil in tako naprej dostop do Eurodaka in tako naprej. Dobivajo prek SWIFT-a naše bančne podatke, lahko prestrežejo tudi uh, telefonske podatke in pa podatke uh, podjetij, ki imajo sedež v ZDA. Mislim, da je zelo upravičeno, če želimo odgovore na nekaj preprostih vprašanj. Upam, da to ni preveč, da ne prosimo preveč. Uh, Rok je sredi julija, komisija tega roka ni mogla izpolniti. Ali lahko, prosim, dobimo odgovore na vprašanja, ne da bi ta vprašanja morali vse čas ponavljati. Komisija in svet sta nam tudi obljubila, da če bomo dobili 7. septembra te dokumente, da lahko potem zaključimo pred koncem leta s celotno zadevo. Zdaj pa bom poskušala biti spet prijazna. Eh, Preden vas prosim za odgovor bi rada povedala, da imamo vsi isto izkušnjo s sporazumom SWIFT. Ko je Evropska unija govorila z enim glasom, je bilo to zelo jasno. Eh, ZDA so sprejele eh, naše zahteve in eh, mislim, da se lahko izognemo dodatni škodi. Gospod Almeda, prosim vas za odgovore. As as Skušal bom biti prijazen, kot se le da. Glede vprašanja, ki ga je sprožil gospod Vos. In sicer o standardih za zaščito podatkov, ki se razlikujejo v EU in v ZDA. Ti standardi so vsekakor različni in različni. Zato potrebujemo ta pogajanja. Morda boste mislili, zakaj pa ne bi imeli enega pogajanja o splošnem sporazumu z ZDA o zaščiti podatkov. E, ta sporazum bi enkrat za vselej uredil zadeve. Zakaj moramo imeti posamezna pogajanja vsakič, ko govorimo o schemi izmenjave podatkov z ZDA? Mislim, da je oboje potrebno potrebujemo nek splošen instrument za postavitev okvira, da bomo definirali, kakšna so načela in uh, načela, s katerimi bo se zadovolj, zadovolj obe strani Atlantika, ampak nekaj moramo prepustiti tudi za posamezna pogajanja. Naj vam dam primer. Glede trajanja oziroma roka za ohranjanje podatkov. Težko je nasplošno uh, ali abstraktno reči, koliko časa je treba podatke ohranjati, če ne vemo točno, za kakšen namen so ti podatki zbrani. In nek splošen sporazum ZDA tega ne bo mogel rešiti. Zato splošen režim eh, tega ne more določiti, ne more policiji naročiti, koliko časa naj določene podatke hrani kajti to je odvisno od tega, koliko časa so podatki potrebni. To pa je odvisno od tega, kako potekajo zadeve. Eh, s tem je povezana tudi agencija za TFTP in mandat bomo dobili septembra. Zato torej mislim, da so potrebna tudi posamezna pogajanja, kar je povedal gospod Kirkhope, seveda potrebujemo skupni imenovalec. In zato tudi želimo imeti neko splošno politiko o tem, kateri so splošni pogoji, pod katerimi se je Evropska unija pripravljena pogajati o sporazumih PNR z drugimi pravosodnimi sistemi. To bi nam lahko pomagalo pri pogajanjih. Namreč, eh, če bi rekli, to je. Uh, neka osnova za EU in ne bi preveč stopali v podrobnosti oziroma v posameznosti. Imeli bi nek splošen okvir, ki se ga lahko držimo. Zdaj imamo uh, pogajalske partnerje, ki so ZDA, Kanada in Avstralija. Ne vemo, katere druge države bodo še prosile za PNR, naše PNR v naslednjih nekaj letih in morda tukaj lahko doživimo kakšno presenečenje. glede povezav uh, z oprostitvijo vizumske obveznosti in pa dvostranskimi sporazumi med ZDA in posameznimi državami članicami o vizumske obveznosti in pa PNR. Uh, eh, tukaj vas moram razočarati, ne vem dovolj, da bi vam dal ustrezen odgovor. Uh, Še enkrat se obrnite na komisijo, da vam bomo čim prej dali odgovor, ki ga pričakujete. Sam pa žal nimam vseh potrebnih informacij, nimam neke celostne slike, da bi vam eh, dal odgovore na to. Vi seveda to legitimno pričakujete od mene. Glede spremembe zakona februarja letos, tukaj sem bil obveščen, da je cilj ameriške zakonodajne reforme v tem, da se oblikujejo neke eh, izjeme od tega zakona o zasebnosti. Gre za pravico državljanov, eh, pravice državljanov, ki morajo biti podobne izjemam, ki jih imamo tudi tukaj v Evropski uniji za izvajanje zakona v eh, primeru varovanja podatkov. V Evropski uniji policija ni obvezana dati podatkov osumljenim uh, za zločine ali zločincem, glede podatkov, ki se v njih hranijo. Moja služba me je obvestila, da zakonodajne spremembe v ZDA, da so zelo podobne, če ne kar identične izjemam in posebnostim, ki jih ima evropski zakon za zaščito podatkov in pa izvajanje tega zakona. Komisarko Malstrom bom obvestil o vaši želi, da bi čim prej dobili te podatke. Upam, da bodo podatki prišli v odbor po uradni poti in ne neuradno, kot se zdi, da se je dogajalo do zdaj. Glede ostalega bom sporočilo tudi uh, predal naprej komisarki. Večkrat sem od vas že slišal te razočarane besede in to je zaenkrat vse. Predal bom sporočilo. Najlepša hvala. Hvala. Resnično upamo, da bomo prejeli odgovore na naša vprašanja za naše delo v prihodnosti. Najlepša hvala. Zdaj pa moramo naprej po dnevnem redu. Naslednja točka so najnovejše informacije o trenutnih pogajanjih o sporazumih o ponovnem sprejemu. To je srečanje za zaprtimi vrati. Zato prosim vse, ki niste člani tega odbora, torej vsi ostali, če lahko.